Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm -hmm. Good morning, there. Dobro jutro, spoštovani gostje, spoštovani kolegi, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov. Začeli bomo s sejo. Sedaj pa bom nadaljevala v svojem jeziku. V veliko veselje mi je, da lahko otvorim to sejo medparlamentarnega odbora, ki je danes posvečen Mednarodnemu dnevu žena. Letos bomo posvetili to srečanje o ponomočenju žensk in deklet na področju medijev in pa vsega informacijske tehnologije. Zelo sem vesela, da lahko pozdravim 27 članov iz 17 nacionalnih parlamentov in iz Norveške. Zelo smo veseli, da vas lahko tu pozdravimo in veselimo se že vaših prispevkov k tej zelo pomembni razpravi. Najprej bi želela povedati nekaj praktičnih obvestil. Ta dogodek smo organizirali v sodelovanju z direktoratom za odnote z nacionalnimi parlamenti. Tolmačenje je na voljo v praktično vseh evropskih jezikih, razen za irščino. Ta sestanek je tudi neposredno prenešen na internetu in v prvem delu tega dogodka. Nismo predvideli razprave, žal imamo malo časa na voljo, pač pa bomo imeli razprave v času razprav na panelih. Prosim tudi, da se zavedate, da je naš čas omejen in da to poštevate tako pri vaših prispevkih, kot tudi pri vprašanjih. Na ta način se bomo lahko držali dnevnega reda in časovnih omejitev. Zato se vam že vnaprej opravičujem, kajti prisiljena bom v to, da čas natančno nadzorujem. Člani nacionalnih parlamentov, ki želijo besedo, se naprošajo, da izpolnijo dokumente, ki vam jih bomo sedaj razdelili in na to ko bodo ti dokumenti izpolnjeni, bomo upoštevali vaše želje, da se oglasite. Danes bomo, kot rečeno, razpravljali o opolnomočenju žensk in deklet eh, na področju medijev in pa IKT-ja. To je zelo pomembno globalno vprašanje. Mediji lahko vplivajo na javno mnenje in eh, tudi eh, informacije na določen način predstavljajo, istočasno pa najdemo informacijske komunikacijske tehnologije na vseh ravneh družbe. Tako mediji kot IKT imajo velik potencial eh, za opolnomočenje žensk in zato je ključnega pomena, da imajo ženske dostop do teh področij in da so tudi ustrezno zastopane. Odbor FEM je zelo angažiran na teh področjih. Leta 2016 smo sprejeli poročilo o enakosti med spoloma in o polnomočenju žensk v uh, digitalni dobi. In uh, poročevalec Thierry Reintke bo tudi moderator na tretjem panelu. Pred nedavnim smo sprejeli poročilo o enakopravnosti med spoloma na področju medijskega sektorja. To je pripravila gospa Šojdrova, ki bo prav tako eh, sodelovala na prvem panelu in istočasno smo podali tudi predlog za rezolucijo, eh, kot tudi eh, ustno vprašanje v zvezi z opolnomočenjem žensk v digitalnem sektorju in to je pripravila gospa Anješka Kozlovska-Rajevič, ki bo moderirala drugi panel. Delegacija devetih eh, članov, ki eh, jo bom vodila jaz, bo potovala v New York čez dva tedna in sodelovala na 62. Eh, seji Združenih narodov in njenega, njenega odbora za status ženska. Tema eh, tega srečanja je sodelovanje in dostop žensk do medijev in pa eh, IKT-ja in pa učinek teh eh, na promocijo in opolnomočenje ženske. Vsi vaši prispevki danes bodo še posebej pomembni, kajti upeti bodo v to delo, ki nas čaka. Upali smo, da se nam bo gospod Antonijo Tajani, predsednik eh, Evropskega parlamenta, lahko danes eh, pridružil, ampak eh, pred nekaj dnevi nas je obvestil, da žal ne bo prisoten, pač pa je posredoval um, videoposnetek, ki mu bomo sedaj prisluhnili. Izvolite. Vatika. Draga Vera, draga Vilja, draga Marija. Evropski parlament eh, se bori za to, da bi ženskam, vsem ženskam zagotovili resnično enakost in pravice. Leto se soočamo s temo emancipacije žensk na področju medijev in informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Treba je doseči enakost spolov v tem ključnem sektorju eh, tehnološke revolucije, začenši sa plačami. In to je bistvenega pomena za to, da bomo zagotovili eh, gospodarsko rast in pa delo eh, v eh, našem gospodarstvu. Tudi v novem, eh, v novem digitalnem gospodarstvu ženske predstavljajo velikanski neizraženi potencial. Če bi zvišali udeležbo žensko sektorju EKT, bi um, s tem zagotovili, da bi BDP na ravni Evropske unije zrasel za 9 milijard evrov. Če želimo ustvariti delo, potem potrebujemo ženske podjetnice v svobodnem poklicu, vodilne v raziskavah, potrebujemo več zaposlenih žensk, protagonistke v digitalnem področju. Če bomo eh, vključili ženske v trg dela, potem bomo zagotovili više gospodarsko rast in večjo zaposlovanje. Če eh, bomo ženske izključili iz um, trga dela, potem bo rast od sedaj do leta 2025 manjša za 11.500 milijard evrov. To pa predstavlja skupne BDP Japonske, Nemčije in Združenega kraljestva. Danes je zgolj 24 odstotkov žensk med menedžerji in 4,6 odstotkov izvršnih direktorjev. Poleg tega je 655 milijonov žensk manj zaposlenih v primerjavi z moškimi. Tudi manj, premalo žensk je zaposlenih v sektorju EKT. Na tisoč eh, diplomiranih žensk jih zgolj 29 poseže po takšnem študiju in samo štiri delajo eh, v tem področju. Poleg tega eh, se na področju medijev in socialnih medijev še vedno uporabljajo stereotipi o vlogi žensk, eh, tudi spolni stereotipi. Eh, in sedaj smo končno se začeli temu zaprstavljati, naprimer sa kampanjo MeToo. Parlament sedaj dela na mehanizmih za prijavo Eh, primerov, ko eh, ženske doživljajo nadlegovanje na spletu ali pa kibernetsko zalozovanje. Treba je obrniti te trende, treba je tudi razširiti digitalno izobraževanje za ženske. Zahvaljujem se odboru FEM Evropskega parlamenta za dragoceno delo pri podpori žensk eh, digitalna, na področju digital, na, na digitalnem področju in pa na področju medijev. Pozdravljam tudi nagrado Evropskega parlamenta za ženske, kar je uvedla komisarka Gabriel. Eh, treba je eh, širiti izobraž podjetniško izobraževanje na digitalnem področju za ženske. Pozivam države članice, da naj izpolnjujo zaveze, ki so bile sprejete na vrhu v Talinu. Številni konflikti, številne zlorabe izhajajo prav iz strahu moških pred potencialom, ki ga imajo ženske. Preveč pogosto se ta strah sprevrže v nasilje in v zanikanje pravic. Evropska unija se mora še naprej boriti za resnične enake možnosti. Ne bomo dosegli boljšega sveta, če ne bomo dali prave vrednosti vlogi žensk, če ne bomo upoštevali eh, njihovih strasti in pa njihovega dela na trgu dela. Eh, to ni samo bitka žensk za ženske. To je bitka nas vseh, vsak dan, za Evropo, za človeštvo. Eh, Hvala lepa, gospod eh, Antonio Tajani, predsednik Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se mu za te uvodne besede. Sedaj pa bi želela dati besedo gospe Veri Jurovi, komisarki, ki je odgovorna za uh, področje enakopravnosti med spoloma. Hvala. Ja, gospod Tajani je povedal uh, zelo uh, prijetne besede in eh, veseli me, da gospoda Tajanja eh, emancipacija žensk ne skrbi. Vsi se strinjamo, da je mednarodni dan eh, žensk priložnost, da se veselimo vseh dosežkov žensk. Istočasno pa se moramo spomniti tudi tega, da v Evropi eh, še vedno nismo dosegli enakosti eh, med spoloma. Eh, ženske so še vedno manj plačane kot moški, ne morejo eh, delati karijer pod istimi pogoji in tudi manj so prisotne na trgu dela. Eh, velike razlike obstajajo še na področju medijev in IKT in zato pozdravljam temo, ki ste jo izbrali za današnji dogodek in zahvaljujem se vam, da ste me povabili v odbor FEM. Vemo, da uh, imamo celo vrsto novih uh, možnosti uh, za ženske v digitalnem obdobju in uh, kljub vsem tem priložnostim pa je EU še vedno soočena z dvema težavama. Imamo premalo uh, specialistov na področju IKT-ja in premalo žensk med njimi. Inštitut Evropske unije za um, enakost med spoloma, IGEA, eh, je v zadnjem poročilu eh, zapisal, da eh, so ženske zelo malo zastopane na področju IKT-ja, samo ena od petih je ženska in tudi mladi eh, se niso poslužili te priložnosti. Samo 17 odstotkov skoraj 8 milijonov ljudi, ki dela na področju IKT-ja, je ženska. Prav tako ženske tudi pogosto zapustijo eh, službe na področju IKT-ja zaradi eh, eh, družinskih razlogov in vse to predstavlja izgubo 16 milijard evrov na leto v Evropski uniji. In razlog za to ni nekompetentnost žensk ali pomankanje interesa. Eh, moški in ženske eh, so zelo vešči eh, na področju IKT-ja. In 2016 je bilo samo 46 odstotkov udeležencev ženska od več kot enega milijona udeležencev. To pomeni, da ženske so zainteresirane. Imamo več razlogov za to, da so ženske tako uh, malo uh, prisotne na IKT-ju. Uh, eh, opolnomočenje žensk mora biti povezano z uh, enakostjo med spoloma in uh, Euro Evropska unija ima 66 točk eh, na indeksu eh, od 100 eh, enakosti med spoloma in naš cilj je, da pridemo do stotih točk na področju enakosti med spoloma in zato sem tudi spodbudila več pobud, na področju enakega dostopa do gospodarskih eh, virov. Eh, tu ne gre samo za emancipacijo, za gospodarsko emancipacijo žensk, temveč tudi za zagotovitev konkurenčnosti eh, in gospodarske rasti. Še vedno imamo razliko tako pri zaposlovanju med moškimi in ženskami kot pri plačah. In eh, novembra 2017 eh, smo napovedali konkreten odgovor na eh, to situacijo in sicer bomo do konca tega mandata, se pravi do leta 2019, pripravili načrt ukrepov, s katerimi bomo lahko izboljšali število, povečali število žensk na področju IKT-ja. Aprila 2017 smo napovedali pobudo eh, za eh, enake možnosti eh, med moškimi in ženskami na delovnem mestu, zlasti pri izboljšanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. Na ta način bomo omogočili staršem, da bodo bolje um, uskladili poklicno in zasebno življenje in prav tako spodbujamo tudi socialne partnerje in vlade, da uh, upoštevajo enakost med uh, spoloma pri um, odločanju. In moja kolegica, komisarka Gabriel, ne vem ali se izgovarja Gabriel ali Gabriel, bo uh, danes tudi bolj podrobno predstavila uh, Eh, dejavnosti komisije na področju segregacije med eh, spoloma, na področju izobraževanja. To je en od glavnih faktorjev za um, premajhno število žensk na področju IKT-ja. Imamo pa tudi druge izzive na področju diga, eh, digitalizacije in sicer gre za eh, spletno nadlegovanje in nasilje nad ženskami. Imamo eh, program vrnejšega interneta in opažamo tudi od leta 2010 vedno večje število takšnih Eh, dogodkov na internetu, incidentov nadlegovanja in tako dalje in eh, število teh se je povečalo iz 13 na 17 odstotkov v zadnjih letih. Komisija prav tako eh, financira tudi dejavnosti na področju preprečevanja kibernetskega nasilja, spolnega nasilja in nadlegovanja. In poleg tega uh, ljudje danes tudi bolj resno jemljamo, eh, jemljajo eh, nadlegovanje, spolno nadlegovanje in eh, nasilje in tudi žrtve so bolj pripravljene o tem govoriti in tudi iskati pomoče. Odločena sem, da bom še okrepila eh, dejavnost Evropske unije na tem področju. Ratifikacija Istanbulske konvencije je zelo pomemben eh, vidik eh, teh naporov in želela bi se zahvalili Evropskemu parlamentu za podporo na tem področju. Združimo sile za to, da bomo postopoma lahko zagotovili enakost med spoloma in tudi na področju digitalnih medijev in na področju medijev. Naj zaključim s tem, da vam želim eh, zelo uspešen dogodek in eh, srečen dan žena. Eh, Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa za dobro sodelovanje. Strinjam se z vami, da moramo združiti sile zato, da lahko naredimo korak naprej v smeri enakosti med eh, spoloma. Sedaj pa sem zelo vesela, da lahko pozdravim med nami dve izredni ženski. In sicer imamo režiserko filma Le Suffraget, Sara Gavron, eh, in pa eh, pevko in pevko ustanoviteljico festivala Mad Women Pilar Jorado. Dajem besedo gospe Sari Gavron. Members, um, film... Dobar dan, režiserka sem, torej bom govorila skozi to prizmo, ker vsi veste več o drugih medijih. Kar precej časa je trajalo, da sem razvila svoj glas, sedaj pa, ko ga imam, ne bom več tiho, je dejala Marilyn Albright. Dejala bi, da je to leto, ko ženske niso bile tiho. To je prelomno leto. Na mojem področju filmske industrije se ni veliko spremenilo. Ko sem zapustila filmsko šolo, je približno 90 odstotkov bilo moških režiserjev. Po 20 letih, 2018, je okrog 90 odstotkov še vedno moških režiserjev. Vendar pa smo sedaj na pragu nečesa in moramo zgrabiti ta trenutek. Pomembno je, kot so ostali dejali, da opolnomočimo ženske v medijih, na televiziji, ker nastavljajo zrcalo družbi, pa tudi vplivajo na družbo. In kot smo že slišali, lahko mediji igrajo zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju bolj enakega sveta. Povezujemo lahko, naredimo premik, kako nas družba vidi ko sem odraščala, se nisem zavedala, da je ženska sploh lahko režiserka. Zato, ker so vedno bili režiserji moški v filmih, ki sem jih videla. Nisem imela benih vzorov v filmih, imela pa sem osebni vzor. To je bila moja mati, ki je danes tukaj, tamle. Poslala je političarka in potem tudi namestnica župana v Londonu. In videla sem, kaj se da narediti. Jaz pa sem se osredotočala na ustvarjalnost in kar nekaj časa je trajalo, da sem to lahko dobro usmerila. V 20 letih sem šele videla režiserke kot je Mirena Jer, Agnes Varda, Jane Campion in odkrila sem to, kar sedaj v filmski industriji imenujemo ženska moč. Videla sem, kako se lahko torej ženske izražajo skozi ta medij prvi film, v katerem sem sanjala, da ga bi naredila po šoli, je bil film Le Suffraget. Tukaj imam tudi majico. Zdelo se je, da je ta zgodba zelo dobra za film, pa še nikoli ni bil narejen. To je ena najpomembnejših političnih gibanj 20. stoletja in imeli smo zelo veliko velikih osebnosti. Prav tako je to bilo zelo pomembno v povezavi z aktualnimi dogodki, ampak svet še ni bil pripravljen na to zgodbo. Pogovorila sem se s producenti moškimi in so dejali ženske politike, kako bomo pa prodali film na to temo, kaj pa če dodamo eksplozije, policijske pregone, no potem je bilo malo bolj zanimivo. Ampak še deset let je trajalo, preden je prišlo do pravega interesa. Nenadoma, morda zaradi interneta, smo bolj slišali ženske, ki so spregovorile proti zatiranju, pusirajte, in tako dalje. In tudi režiserji so končno, producenti vračali moje klice. Ampak še vedno trajalo nekaj časa, da smo naredili film Vesufražet. Morali pa smo seveda tudi v podpornih vlogah dopustiti, nameniti vloge tudi nekaj moškim. Potem pa smo slišali komentarje, da pač to morda ni vloga zanj, ker se mora samo odzivati. Smo rekli, no, dobrodošli v svetu žensk v filmski industriji. Veliko jih je bilo presenečenih, ko so bili na sceni, ko, so, ko smo snemali in so rekli, da še nikoli niso bili na snemanju, ker je bi bilo toliko estrogena. In res, veliko avtorjev, producenti, scenaristi in tako dalje so bile ženske in smo dokazali, da ženske lahko sodelujejo, da dobro delujemo skupaj. Bile so še druge ovire in tako smo se morali kot ženske boriti, da smo dokazali svoje. In seveda to je vredno boja. Želeli smo snemati, posneti nekaj scen v britanskem parlamentu in odgovornemu za lokacije sem dejala, da potrebujemo dostop. In dejala je, da dostopa še ni bilo za noben film. Okay niti Mission Impossible tega ni dobila. No, potem pa sem dejala, bomo pa morali biti sufražetke in se vračati, dokaj se ne bodo strinjali. In končno je parlament dejal, da, ampak želeli so več podrobnosti. Dejala sem jim, da bomo pripravili nekaj vozil, konje, 200 igralcev in da bomo seveda protestirali na osrednjem dvorišču. Vseeno so se strinjali. Čudežno. Torej, bili smo v parlamentu večinoma ženska ekipa s polnim dostopom v instituciji, ki je stotine let zapiral, no, torej odvračal ženske in jih tudi zapiral, če so zastavljali vprašanje na političnih sestankih. Sovražetke, sovražetke so nam pokazale, da so spremembe možne, zato smo jim KPC dolžni. Sedaj pa so možne še nadaljne spremembe v svetu, kjer je liberalizem ogrožen kakšno razliko lahko pomeni leto. Kot smo rekli 2017, so se, se je začelo s pohodi žensk po vsem svetu in sedaj je gibanje Me Too, Me Tudi. Končno lahko vidimo, da moramo biti vključujoči, da lahko dosežemo feminizem brez meja. Želimo si, da bi najrevnejše ženske bile toliko vredne kot najbogatejši moški. In želimo sodelovati z moškimi, zavezniki. In vsi moramo pozivati k temu, da se spomni to, kar je v medijih. Ko se zatira ženske kot režiserka, sem vesela, da lahko nekaj stvari na tem področju in bom to razgašala, koliko časa bo potrebno. Če se vrne na Madeleine Albright, to lahko dosežemo, če nismo tiho. In gremo še naprej. To nam lahko uspe, če se združimo in če smo res hrupne. Kar se tiče hrupa, pa naj končam nekaj vrstice Miami Pankhurst, voditeljice britanskih sofražetk. Imate dva otroka, zelo lačna in želita jesti. En otrok je potrpežljiv in čaka v nedogled, dokler ga mati ne nahrani. Drugi otrok pa je nepotrpežljiv. Joče, kriči in brca. In dokler ni nasiten, se vsi počutijo neprijetno. Vemo, kateremu otroku bomo najprej dali hrano. To je celotna zgodba politike. Potrebno je biti bolj odločen, potrebno je biti nazoč v medijih in potrebno je biti bolj hrupen kot kdorkoli drug. Torej, za vse nas v tej dvorani moramo biti bolj hrupni kot kdorkoli drug. Hvala lepa. Iš viso širdies dėkoju, ponia. Hvala lepa za vaše besede, gospa Sara Gavron, da ste se nam pridružili. Hvala tudi za vaše delo, za vašo dejavnost. Z vašim delom ste nam reč pokazali eh, ženskam, da so lahko prav tako dobre režiserke kot moški. Veliko sreče pri vašem delu, veliko uspeha in eh, pozdravljam tudi vašo mamo, ki je tu. Sedaj pa dajem besedo pevki, ki je ustanovila eh, festival Mad Women, gospa Pilar Jorado. Buenos días a todos. Dobro, dobar dan vsem. Najprej se zahvaljujem predsednici eh, odbora FEM in pa eh, gospe komisarki Jurovi za eh, vaše povabilo. In prav tako pozdravljam tudi kolegico Sara Gavron. Veseli me, da sem lahko tu z vami. Eh, na začetku smo vam predvajali en primer tega, kar eh, delamo na festivalu eh, Mad Women Fest. Resnično želimo, da se preneha to nasilje nad ženskami, da se preneha neenakost. In v Španiji smo organizirali ta festival Mad Women Fest, ampak to je več kot festival. To sem si predstavljala in kot vemo, sanje tudi lahko eh, spremenijo svet eh, in v teh sanjah sem si predstavljala, da bi bilo eh, pomembno, da se združijo vse ženske na področju umetnosti, ki so dejavne na tem področju. Vemo, da stvari ne delujejo tako, kot bi si želeli. Vemo, da so ženske še vedno pogosto izključene iz sistema. In pomembno je, da te izredne ženske, te ženske, ki si lahko predstavljajo drugačen svet, ki so ustvarjalne, ki ustvarjajo eh, drugačen eh, svet, eh, da te ženske imajo možnost tudi, da odprejo oči tem družbam. In uh, mislim, da to tudi zaslužimo, da zaslužimo uh, svet, ki bo drugačen, da zaslužimo svet, kjer bodo eh, ustvarjalne, izjemne ženske lahko svetu pokazale, da je lahko drugačen, da se stvari lahko naredijo na drugačen način. In, uh, moramo doseči tudi to, da vse, za kar se borimo, da bo imelo smisel in da bo postalo del našega življenja. In eh, ta festival Medwoman Fest je nekaj, česar eh, ne bi mogle narediti same. Potrebovali smo veliko moških eh, in veliko moških nam je pri tem tudi pomagalo in zato se zahvaljujem vsem tistim, ki so nam pomagali, ki prav tako kot jaz verjamejo v drugačen svet, verjamejo v enakost med spoloma. In sama sem uh, nora ženska, mad woman, eh, ženska, ki um, si predstavlja, da so druga obzorja tudi možna eh, in eh, ta festival je postal ne samo festival norih žensk, temveč čudovitih norih žensk. Kako se lahko borimo proti tej podobi uh, žensk? Uh, ki še vedno prevladuje. Moramo vsem pokazati, da ženske lahko naredijo tudi precej več na drugačen način. In vsaka od teh, vsako teh ustvarjalnih eh, dogodkov eh, pomaga pri uh, temu, da imajo ženske uh, glas, da so vidne, uh, da uh, se stvari spreminjajo. In, um, zelo lahko je doseči spremembo, ko uh, ljudje um, začutijo nekaj v tem, kar počnemo. In eh, ne smemo se zapreti do drugih. Ta svet, ta svet tehnologije tudi, eh, svet, ki nam daje občutek, da imamo dostop do vsega, to je svet, v katerem smo prav tako pogosto eh, odrezane od eh, drugih zaradi tega, ker nimamo enakega dostopa eh, do teh sredstev. Ampak ženske imamo tudi drugačen pristop, tudi drugačen način gledanja. In ženskam moramo dati priložnosti, ne smemo dopustiti, da vse, vsi ti problemi, ki obstajajo od nasilja do mm, neenakosti med eh, spoloma in tako dalje. Ne smemo dopustiti, da nas to vodi še naprej. Pogosto slišim, eh, da imajo ženske težave eh, z opravljanjem svojega dela, zato ker čutijo pritisk moških in način, kako lahko dosežemo to enakost, je tudi ta, da se zavedamo, da so drugi del našega življenja, ampak da smo tudi mi del njihovega življenja. Mi smo drugi istočasno in ta individualen svet je tudi en od velikih tveganj, ki ga predstavlja, ki predstavlja digitalizacija. Včasih eh, vemo, da imamo ljudi, ki, so, eh, ki živijo v drugem svetu, v digitalnem svetu, včasih skoraj bolj kot v tem svetu. In, um, Trajalo je zelo dolgo časa, preden je uh, ženska prevzela vodstvo neke operne hiše, šele 2011 je do tega prišlo. Uh, in, uh, naj povem, da se je veliko žensk že odločilo v tem svetu, da je danes prvi dan eh, naših eh, življenj in kot umetnice imamo odgovornost, da tudi k temu prispevamo vse ženske, ki želijo spremeniti svet, eh, ki, eh, ki vse čas poslušajo, da je to utopija, ki se borijo za demokracijo, za svobodo. Vsem tem ženskam naj povem, da eh, smo veliko že dosegli, ampak da se borimo še naprej. In vsem tem ženskam bi želela tudi povedati, da je gospa Pilar Bonivoni ki, je zelo, uh, ki mi je zelo ljuba in ki je uh, umrla v času uh, uh, diktature v Španiji, ki se je borila za pravice žensk in uh, njo poznam po imenu. Uh, Druga ženska, ki bi se jo spomnila tu, je uh, moja stara mama potrebujemo tako zgodovinski spomin kot osebni spomin. In prav tako bi želela povedati tudi to, da Mad Women Fest eh, ni samo festival, eh, ki eh, se odvija v Španiji. Želela bi, da bo to evropski festival. Vemo, da v Španiji je že prvi ta dogodek med uh, eh, Lomen Festival uh, požel ogromen uspeh, uh, tudi španski uh, premijer uh, je bil prisoten in um, želela bi, da ta festival postane del Evrope. To nam, to nam pripada, umetnost nam pripada v Evropi. To je prav tako vidik moči in mislim, da uh, Eh, lahko v tej čudoviti Evropi veliko dosežemo tudi z opolnomočenjem žensk na področju umetnosti. In eh, želela bi posvetiti eh, letošnji Med Women Fest gospe predsednici odbora FEM in pa gospe komisarki Veri Jurovi. Torej, želela bi, da bosta ti dve izredni ženski eh, posebni gosti tega festivala 2018. Njuno delo za pravice ženske je zelo pomembno in eh, ta dogodek eh, je zelo pomemben in Istanbulska konvencija, za katero se bori gospa Jurova, to je vključno ne samo na politični ravni, temveč na vseh ravneh. Letos eh, bomo festival organizirali v Berlinu in želela bi, da se vsako leto festival organizira v drugi eh, evropski državi. To je festival, eh, ki slavi raznolikost, svobodo. Eh, enakost med moškimi in ženskami. Na ta način bomo lahko dosegli, da se bo ta star eh, svet eh, spremenil v nekaj novega, v nekaj lepega. Nimam več veliko časa. Veliko bi imela še zapovedati, ampak veliko ljudi me je prosilo, da končam ta prispevek z tem, kar znam najbolje. Ne vem, če lahko pojem v teh okoliščinah, ampak um, to sicer ni povezano s tem, kar tu uh, počnemo, uh, ampak je stota obletnica uh, Rosinija in zato bi uh, uh želela tudi um, se spomniti uh, Rosinija, ki je uh, v svojih operah uh, vedno um, vedno um, upodabljal uh, močne ženske in uh, rada bi se vam na ta način uh, tudi zahvalila za vse, kar ste naredili za nas. Um, to je poboda, s katero lahko spremenimo svet. Mundo mio sarà, lui.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 širdies e, dėkoju, ponia Kurado. Iš tikrųjų, jūs dar kartą pademonstravote. Ja, hvala lepa, gospa e, Kurado. Pokazali ste vaš talent, vašo sposobnost in to moč, to moč, ki jo vidimo v ženskah, e, moč umetnosti, ki nas lahko združi, ki nam lahko pokaže, da so enake možnosti izvedljive, da to lahko postane realnost. Najlepša hvala, želim vam um, veliko uspeha uh, pri vašem festivalu. Upam, da bo ta potoval po celi Evropi, po celem svetu in širil te vrednote. Sedaj pa, spoštovani kolegi, zahvaljujem se vsem uh, udeležencem tega. Um, uvodnega dela, zahvaljujem se gospe komisarki, gospe Gavron, gospe Hurado. S tem zaključujemo z uvodnim delom in bomo nadaljevali z eh, razpravami. In zelo sem vesela, da lahko svojo vlogo sedaj eh, Eh, zaupam kolegom, najprej eh, gospe poslanki Liljani Rodrigeš iz Portugalske, ki bo moderirala prvi panel. Gospa Gülžün Bilkehan je članica parlamentarne, parlamentarne skupščine Sveta Evrope, izvolite, in pa gospa Mikaela Šojdrova, ki je poslanka Evropskega parlamenta. Naši trije paneli bodo um, posvečeni trem temam, um, ženske, ki oblikujejo medije, opolnomočenje žensk in uh, deklet uh, s pomočjo digitalnega vključevanja in pa ženska gibanja na pohodu enakost v obdobju, v digitalnem obdobju. Izvolite. Bom dia. Bonjour. Dobro jutro. Dobro dan. Začenjamo s prvim omizjem. Veliko čast mi je, da imamo v tem omizju gospod Gursen Birkehan, članico parlamentarne skupščine Sveta Evrope, in gospo Mihajlo Šojdrovo, poslanko Evropskega parlamenta in poročevalko za enakost med sporoma v medijskem sektorju v EU. Tako sedaj pa bom govorila o portugalščini. Enaka družba je ena od prednostnih nalog modernih demokratičnih držav. Mediji zato igrajo pomembno vlogo edinstveno vlogo pri družbah, kjer bodo moški in ženske de facto enaki. Lahko spodbujajo to pot naprej ali pa lahko pomenijo tudi, pomenijo tudi resne uvire. Še vedno, še vedno pa vidimo veliko stereotipov o ženskah. To, kako se v medijih predstavljajo moški in ženske, je še vedno domena moških. Premalo je tudi žensk v medijih, tako na vodilnih položajih, kot tudi, kar se tiče strokovnjaki, ki bi komentirale določene teme. Simone de Beauvoir je dejala, in to sedaj parafraziram, v svetu medijev, še vedno lahko ugotovimo, da je to svet, ki je še vedno v lasti moških. Najprej moramo to priznati, potem pa moramo analizirati kontekst skozi prizmo odnosov med spoloma. Zato, da bomo lahko uravnotežili delovanje moških in žensk, potrebujemo neko, nek prehod, vendar pa to nam ne bo uspelo če se resnično ne želimo lotiti neenakosti, ki so ključnega pomena. Prav tako moramo ukrepiti regulativni sistem, tako da bomo zagotovili enakost tako na nacionalni kot evropski ravni, vključujoč standarde in specifične kriterije, ki so veljavni za profesionalne kar karijere in medijsko pokritost. Prav tako moramo tudi imeti določbe za sankcije in kazni. Potrebno se je posvetiti izobraževanju, kar se tiče enakosti med spoloma. Zagotoviti moramo ustrezno ravnovesje med poklicnim in državinskim življenjem. Kaznovati pa moramo seveda tudi spolno nategovanje v medijih. In končno, pa se eno zelo pomembno, moramo spodbujati medijsko pismenost na različnih ravneh izobraževanja. Trdno sem prepričana, da lahko mediji precej prispevajo k spremembi obnašanja v naših družbah. Pa tako menim, da lahko Evropski parlament stori vse, kar je v njegovi moči, da bi dosegli ta cilj. Hvala lepa. Tako sedaj pa spet po angliško. Rada bi podala nekaj tehničnih elementov, nekaj pravil, kako bomo tudi zagotovili interaktivnost in dinamizem za to razpravo lahko se oglašate prek Twitterja, prek hashtaga iwnvd2018. Nadalje, uporabljali bomo orode Slido, imenuje se Slido. Ne vem, ali se zgovori Slido ali Slido, ki bo dovoljeval, da boste lahko odgovarjali na ankete in boste lahko zastavili vprašanja za omizja, na nekatera bodo potem naše panelistke odgovarjale. Če imate eh, pametni telefon ali računalnik ali tablico, se lahko samo logirate na sli.do in odtipkate kodo IWD 2018. Malo pauze bom naredila, da boste lahko dostopali do teh, da boste lahko prišli v to aplikacijo. Prosim, uporabite jo. Okay. E, bis, bistvo... To orodje dovoljuje publiki, da se odziva na ankete glede tem, ki so povezane z današnjo. Na začetku vsakega omizja bomo sprožili anketo, začeli z anketo in potem boste lahko odgovarjali na vprašanje na to temo. Na koncu vsakega omizja pa bo moderator ponudil odgovore, ki bodo izšli iz tega. Tako, sedaj bomo v praksi izvedli dve anketi. Prva anketa, iz katere države prihajate, to je odprto vprašanje. Sedaj odtipkajte svojo državo, nekaj sekund časa vam dam. you may see, the results uh, uh, have appeared in the form of a world. Rezultate lahko vidite v oblaku. Dobro je videti, kako raznoliki smo, iz koliko različnih držav smo tukaj. Druga anketa, drugo vprašanje, katera organizacija ali institucija je tista, ki jo predstavljate. Tukaj lahko izberete več možnosti. To imate različne možnosti in lahko izbirate med temi možnostmi, ki so tukaj. Well, most of us are from European Parliament. It's not natural. Večina iz Evropskega parlamenta, to je seveda jasno. Sedaj tudi vidite rezultate na zaslonu. To orodje tudi dovoljuje publiki, da zastavlja vprašanja. Naj spomnim, da poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov lahko zastavljajo vprašanja z dvigom roke in s tem, da izpolnijo formular za prigesitev k besedi, ki je v dvorani. Tisti, ki to gledate po spletu, pa nimate možnosti posredovati v razpravi, lahko pa seveda posredujete prek spleta lahko zastavite vprašanje ali glasujete za obstoječo vprašanje s tem, da kliknete na prst navzgor ob strani. Najbolj popularna vprašanja, kar se tiče glasov, bodo zastavljene panelistom, če bo dovolj časa. Na zaslonu imate dva primera vprašanj. Prvo, kako mislite, da bi morale ženske biti, pre, ženske biti predstavljene v medijih? Drugo, kako lahko izboljšamo dostop žensk do novih tehnologij. Glasujte za eno od teh vprašanj ali pa zastavite kakšno svoje vprašanje. Upam, da boste zanimanjem uporabljali to orodje za naš dogodek. Prvo omizje. Tukaj imamo dve vprašanje. Če želite sodelovati, prosim, dajte rezultati, bodo razglašeni na koncu. Prvo vprašanje. Kakšen odstotek zgodb je bil poročan strani žensk v medijih leta 2015? Tukaj imate več možnosti. 13 odstotkov je prva možnost, druga 37 in tretja 65 odstotkov. Drugo vprašanje. Kaj menite, kolikšen odstotek ženskih igravk med prvih 100 najpomembnejših filmov leta 2016 je bil tem letom tudi tukaj več možnosti. Najprej 10,9 odstotkov, 25,9 odstotkov in 50,7 odstotkov. Če imate kakšno vprašanje za gospod Begehan, tisti, ki to spremljate po spletu, prosim, napišite na slipika.do ali pa glasujte za vašo priljubljeno vprašanje. Gospa Begehan poskušala odgovoriti na najbolj popularno vprašanje iz publike. Tako, sedaj pa dajem besedo gospe Gulson Begehan. Se prečujem za Portugalko, je težko izgovoriti vaše ime članico parlamentarne skupščine sveta Evrope. Sedaj pa dobite približno sedem minut, prosim. Merci, madame la présidente, cher collègue parlementaire, chers amis. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovani prijatelji v imenu parlamentarne skupščine sveta Evrope. Mi je v posebno čas, da sem lahko danes med vami. Eh, na mednarodni dan žena. In že to, eh, da eh, vas vidim, tu me veseli, če pa k temu dodam še glas gospe Horado, pa sem še toliko bolj zadovoljna in zahvaljujem se vam za to. Za vas vse velja, da je poteklo še eno leto, in ne morem si pomagati, da ne opazim, da enakost med moškimi in ženskami še vedno ni uh, dosežena. Se to omizje uh, se nanaša na temo ženske, ki oblikujejo medije. Ampak ali so res ženske tiste, ki oblikujejo, eh, ki oblikujejo medije, ali so bolj mediji tisti, ki oblikujejo ženske? Uh, žal poznamo odgovore na ta vprašanja. V vseh državah, eh, članicah Sveta Evrope, v vseh 47 eh, državah eh, so ženske premalo zastopane v vseh oblikah medijev in tudi na vseh pomembnih položajih. Ta stekleni strop, kot temu rečemo, jim onemogoča enakost eh, tudi na področju medijev. Čeprav so eh, prisotne na terenu, eh, na področjih, na vojnih področjih in vem, o čem govorim, kajti moja, žens, moja hčerka je novinarka in trenutno je v Siriji. Zelo me skrbi za njo, ampak vseeno pa sem tudi ponosna na njo ne glede na vsa tveganja, opravlja svoje delo v zelo težkih pogojih. In eh, vem, da so ženske zelo prisotne eh, in tvegajo življenja, kot smo to videli tudi v primeru gospe eh, Dafne Garuana Garizija na Malti. Ženske so preiskovalne novinarke in zelo so pogumne. In ženske, ki delajo v medijih, eh, so prav tako izpostavljene nepravičnim razlikam med plačami. Ne glede na to, da upravljajo isto delo, še vedno, eh, so še vedno plačane manj kot moških. Carrie Gracie, eh, ki je um, direktorica BBC-a, Eh, in eh, odstopila je pred nedavnim zato, ker eh, je želela s tem pokazati, da tudi v britanski, najbolj prestižni britanski televiziji še vedno obstajajo te razlike. In Elvira Drebinski je pripravila uh, tudi eh, študijo na eh, področju neenakosti med eh, plačami med ženskami in moškami na področju novinarstva in ta razlika je 16 odstotna poprečno, v Belgiji pa je to 24 odstotkov razlike. Ženske pogosto z puščajo določena, določene zaposlitve, zato ker uh, so pogosto uh, manj. Uh, so manj pogosto zaposlene za nedoločen čas, pogosto se jim ponuja samo pogodbe za določen čas in ženske, ki imajo otroke, kaže, da so bolj prisotne kot moški, ki imajo otroke in eh, zato je eh, to delo eh, teže zlasti, odkar imamo tudi digitalne medije, kjer to pomeni, da se delo ne konča konec delovnega dneva, temveč da je treba delati še kasneje doma, zvečer in po noči. Ženske so prav tako žrtve uh, kibernetskega nadlegovanja in za uh, ženske, uh, vse ženske, zlasti pa mlajše ženske, uh, ima to nadlegovanje tudi povsem jasen, uh, jasno mizogino uh, razsežnost. Uh, ženske na področju medijev eh, so eh, v 50 odstotkih eh, žrtve spalnega nadlegovanja, tri četrtine žensk na področju medijih, medijev je bilo tudi žrtve, žrtev drugih oblik nadlegovanja, grožen in tako dalje. E, ženske so prav tako žrtve stereotipov e, in e, mediji vse te stereotipe še širijo. Ženske so manj vidne kot moški in ko so vidne, pa so ponavadi potisnjene obrob v neke obrobne vloge in prikazuje se jih eh, kot eh, lepe, prijazne, nežne in tako dalje. Ampak imamo, ženske imamo tudi eh, druge lastnosti. Istanbulska konvencija je najbolj izčrpen pravni instrument na svetu, ki ga je Svet Evrope pripravil in tudi vi, Evropski parlament, ste ga podpisali pred nedavnim. E, ta e, konvencija se bori e, za preprečevanje nasilja proti ženskam in vključuje tudi jasne določbe v zvezi z ulogo medijev. Stranke, ki podpišejo to konvencijo, se zavežejo, da bodo za svoje za svoj sektor eh, medijev tudi eh, zagotovile, eh, da se pripravi in uresniči politike za enakost med spoloma in da se pripravi tudi smernice za preprečevanje nasilja nad ženskami in zagotavljanje njihovega dostojanstva. Sama sem tudi poslanka v Turčiji in v Turčiji je um, poklic eh, novinarja zelo težek in težko ga je upravljati. Kljub temu pa moram eh, citirati eh, skupino Duan, ki jo vodijo, ki jo vodi štiri, vodijo štiri ženske in že mnogo let se borijo za proti nasilju nad ženskami v medijih. Pripravili smo so tudi eh, posebno telefonsko številko za eh, žrtve takega nasilja in to je precej eh, pripomoglo tudi k ozaveščanju na tem področju. Na to bi omenila Islandijo, ki je um, država, kjer vlada največja enakost med spoloma in leta 2016 je ta država organizirala um, en simbolični dan enakosti med eh, spoloma in eh, ponavadi eh, islandska televizija intervjuva 38 odstotkov žensk v primerjavi z 28 odstotki na svetovni ravni in oktobra 2017 na ta en dan so Eh, to razmerje eh, postavili na glavo in to bi bil dober eh, primer tudi za druge države. Na to še ena fronta, ki je zelo pomembna za enakost med ženskami in moškimi in to velja tudi za področje politike, politi ženske, ki so dejavne na področju politike so še bolj pogosto eh, žrtve nasilja, spolnega nasilja in tako dalje. Tudi umetna inteligenca eh, zelo pogosto odraža eh, te stereotipe, ki vladajo v družbah. In bom končala, ampak treba je um, investirati v. Um, Eh, prisotnost eh, žensk eh, na področju IKT, -ja, na področju znanosti. Ne smemo namreč dopustiti, da bi ta neenakost vladala še naprej. To bo namreč ključnega pomena za prihodnost. Spoštovani prijatelji, nimamo preproste rešitve, s katero bi odpravili diskriminacijo in zagotovili enakost. Veliko različnih ukrepov bo potrebnih in te smo tudi v različnih uh, Eh, poročilih in pri poročilih eh, tudi eh, jasno opredelili. Tu gre za dokumente Evropske unije, za nacionalne načrte, za smernice sveta Evrope, ampak te je treba na to še uresničevati. Moja država Turčija je bila prva podpisnica Istanbulske konvencije, ampak to konvencijo je treba potem še uresničevati. Še eno leto je torej poteklo, enako enakost med ženskami in moškami je še vedno cilj, ki ga je treba doseči, kar je jasno, je, da, je, da so mediji zelo pomemben uh, zaveznik pri doseganju tega cilja. Morda ste videli uh, film The Post um, oziroma Pentagon Papers, ki govori o uh, zgodbi um, uh, Washington Posta. Um, ko je ena pogumna ženska, ki sploh ni bila novinarka, eh, nadaljevala z vodenjem svojega eh, časopisa eh, kljub političnim pritiskom. To mislim, da je dober zgled. Hvala lepa za vašo pozornost. You, uh... Hvala lepa. Hvala lepa za vaše besede. Tako sedaj pa začenjamo z razpravo. 20 minut, ker nekoliko zastajamo. Kar začnimo. Tukaj že imam seznam. Mačarska, Marta Matraj iz nacionalnega parlamenta, upam, da se prav izgovorila. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča, drage udeleženke. Zelo sem, dobro se mi zdi, da govorimo o medijih. Kaj ti strokovnjaki za razvojno psihologijo pravijo, da mediji vplivajo na psihološki razvoj otrok. Plakati, mediji, televizija nas preplavljajo sporočili. To ima različna sporočila na ljudi, prav tako internet. Vse skupaj se zelo, zelo spreminja. Najbolj izpostavljeni so najmlajši. Mediji zelo vplivajo na njihove predstave. Uporaba, pretirana uporaba socialnih omrežij lahko vodi tudi do zasvojenosti. Mačarska je sprejela digitalno strategijo za zaščito otrok nedavno. Imamo okrepljeno prioriteto za varovanje otrok. Nacionalni organ za medije in televizijo na mačarskem ki ima žensko za predsednico, je tudi pripravil poročilo, kar se tiče zastopanja žensk na televiziji. Ugotovili smo, da je v mađarskih medijih veliko predstav na ženskah v skladu stereotipi med spoloma. 2017 je bil delež žensk v pravnih odborih televizijske postaje 24 odstoten. Žal je ta odstotek precej nizek po Evropi. Ženske pa lahko v medijih pomenijo preobratno bolje, tako se zauzamejo za močne družbe, skupnosti in družinami. Samo tako lahko zgradimo dobre družbe in s tem je seveda povezana tudi fizična mentalna varnost. To lahko sporočamo kot ženske, če, želim, če živimo v državi, kjer vlada velik pomen najemlja ženski politiki. Da imamo torej močno gospodarstvo, socialno-zdravstveno politiko, ki zagotavlja dobre pokojnine in ki zagotavlja tudi močne crkvene in vrščanske družbe to si lahko predstavljamo na očenske, samo z moškimi, samo tako smo lahko popolni. Uh, uh, Hvala lepa. Nekaj pritožb uh, sem dobila. Prosim, govorite počasneje, namreč imamo tudi tolmačenje. Cipr, Marela Ristanden. Odbor za človekove pravice in enako možnosti med spoloma. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa. Mediji so zelo kompetitiven sektor. In običajno se širijo moški stereotipi. In to vpliva seveda na vse. Vpliva tudi na postopke sprejemanja odločitev. Kar se tiče študij, ki se dotikajo Cipra, lahko povemo tole. Samo 19 odstotkov tistih, ki so zaposleni v medijih, so ženske. V socialnih medijih pa je ta številka še niža. Torej, govorimo o resnično zelo nizkih odstotkih. Pri novicah je samo 8 odstotkov aktivnih žensk. je bilo približno 30 odstotkov, to je bilo prvi podatek za radio, drugi pa 30 odstotkov za televizijo. Potrebno je torej spremeniti te razmere, kaj ti določeni vidiki dejavnosti države, naprimer politične in ekonomske dejavnosti in kako se to poroča, vse to skoraj da izključno je v rokah moških. Nadalje. Novice naslavljajo moško občinstvo, tako se zdi. Nujno je potrebno diverzificirati, zato da bomo imeli resnično enakost med spoloma v množičnih medijih, ne samo tega, kdo novice predstavlja, temveč tudi komu so te namenjene. To je ključnega pomena. Poleg tega moramo imeti tudi pozitivne ukrepe, zato da bomo imeli tudi indikatorje, bomo zbirali informacije in podatke, kar se tiče načina, kako se predstavlja novice in kdo bere novice. Vse to seveda ustvarja zelo pomembne ravni dojemanja v javnosti kaj so ženske, kaj so moški. Potrebno je resnično imeti pravo bratstvo na delovnem mestu, zato da bomo izkorenili razlike med spoloma in bomo imeli enake plače za vse. Hvala. So Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa Danska. Pod razvoz Nordisk. Se opravičujem, težko je to prebrati. Prosim, beseda je vaša. Mange tak, og, øh, og tak til, øh, til parlamentet. Hvala lepa. Hvala lepa Evropskemu parlamentu, da je organiziral ta sestanek. Mislim, da je zelo pomembno, da ne samo govorimo o zadevah, kajti veliko študij in podatkov že imamo. Vemo, kakšna je resničnost. Vemo, da so ženske v medijskem svetu premalo zastopane potrebujemo bolj odločna dejanja. Če imamo javno financiranje, potem moramo imeti enake pravice in enako zastopanost. 90 odstotkov filmov pred 20 leti je bil narejen strani režiserjev, pa sedaj dan danes tudi lahko vedemo kvote. Tako bi lahko torej imeli pozitiven vpliv. Tako da potem čez 20 let kvot ne bo več. Treba imeti. Potrebno se je torej lotiti dejanj. Hvala. Popolnoma se strinjam z vami. Potrebujemo kvote. iz Norveške. Tom Trojhen, prosim. Thank you so much. Um, thank you, Medij... Hvala lepa. Mediji igrajo zelo pomembno vlogo o naših družbah. In zelo smo seveda odvisni od kritičnega razmišljanja novinarjev. Zato je problem, če so tukaj samo moški, kaj ti izgubljamo. In nimamo dovolj kritičnih ušes in oči. To lahko vidimo v vseh medijskih korporacijah, mednarodno. 80 odstotkov režiserjev je poprečno moških. To je velikanska razlika med spoloma. Če bodo medijske korporacije še vedno v rokah moških, se bo to neravnovesje nadaljevalo. Ne samo, da je to težava, zato ker so proizvodi in storite namenjeni tako moškim in ženskam, verjetno pa izgubljajo s tem tudi dragocene kompetence. Veliko je algoritmov, ki odločajo o oddajanju in tako bodo izpustili kar precej poslušalk, gledalk. Potrebujemo več žensk na vodilnih položajih, da bomo konkurenčni. Pomemben vidik pri tem pa je tudi boj proti polnemu ustrahovanju. Rezultati jasno kažejo po podatki, ki jih imamo, da so ženske tiste, ki so najbolj izpostavljene. Potrebno je torej vse čas delati na tem, da bomo imeli več žensk v medijih, da bo to varen kraj za delo za oba spola. Prav tako pa je tudi delenje ozaveščenosti zelo pomembno. To je kot mleko, to traja samo nekaj dni. Ozaveščenje je pomembno, ukrepi pa se morajo ponavljati. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa Romunija. Spak, ki si na juristič. Hvala lepa. Hvala lepa, bom govorila malce francosko, malce romunsko. Pozdravljam vse ženske, ki ste tu prisotne, vse gostje. Predstavljam Romunijo, sem predsednica odbora za enake možnosti v romunskem parlamentu. Spomnimo se, da danes ni mednarodni dan žena, temveč mednarodni dan pravic žensk. Danes se spominjamo boja za enake pravice po stoletjih trpljenja in diskriminacije in pomembno je, da se vsaj en dan na leto tega spomnimo. V drugih, druge dni leta se tega manj spominjamo. Moramo pa Eh, se vsak dan boriti za to, da eh, pridobimo to, kar eh, smo izgubili oziroma česar nismo pridobili na stotine let. Kasneje bom govorila romunsko, zato ker bi želela tudi, da se prisluhne romunščine v tem medkulturnem dialogu. Kar se tiče evropskega in nacionalnega konteksta, imamo nekaj pomembnih elementov, ki si jih moramo zapolniti. Romunija skuša povečati odrežbo žensk v javnem življenju. Ženske so pogosto slabše plačane kot moški, pogosto so žrtve nasilja in zlorab in manj so zastopane v postopkih odločanja. Žal, klišeji in stereotipi so še vedno zelo navzoči. V Romuniji. Zelo pogosto se zdi, da morajo ženske biti gospodinje, moški pa glave družine in tisti, ki služijo za kruh. po podatkih agencije izvilne so ženske slabše predstavljene v medijih kot moški in manj pogosto. Bolj pogosto so ženske znane osebnosti, ne pa strokovnjakinje. to lahko merimo tudi, kako so ženske predstavljene, v kakšnih vlogah so in kako se jih naslavlja. V Romuniji imamo 54 odstotkov žensk, strokovnjakin. Ženske na delovnih mestih, na vsakih funkcijah, pa, so, pa je ta delež nizek. Naprimer, na področju inženjerstva je KPC žensk skoraj polovica, 47 odstotkov. Pa tako, je veliko financiranja strani Evropske unije, tudi v Romuniji, za programe, ki delajo na tem, da bi se bolje v medijih predstavljali ženske. Zaznava v družbi na splošno se mora spremeniti, pa tudi v medijih, kar se tiče tudi trga za poslovanja. Za zaključek naj omenim, nekaj ukrepov, ki so že bili sprejeti na nacionalni ravni, kar se tiče vloge žensk v medijih. 8. maj je dan enakih možnosti za moške in ženske. In agencija za enakost spolov je organizirala tudi teden enakosti za moške oba spola. Med 8. in 11. marcem 2016 je zelo veliko učencev sodelovalo po vsej Bukarešti pri tem dogodku. Veliko je bilo govora o eh, pomenu žensko družbi na visokih funkcijah, veliko je bilo filmov, potem je bila razprava o nasilju v družini trgovini z ljudmi in vključevanje žensk v postopke odločanja. Imeli smo tudi interaktivne gledališča. Želeli smo torej spodbuditi enakost med spoloma, tako za študente kot učence in dijake. Ista agencija je leta 2007 predsedoča prekinja tudi na Facebooku podala nekaj ukrepov. S tem sem zaključila eh, svoj prispevek in zahvaljujem vam eh, dober eh, dan, dobre projekte, ki jih boste opravljali letos in v prihodnih letih in veliko uspeha vam želim za naprej. Okay. Thank you so much. Uh... Hvala lepa. Držati se moramo časa. Še deset minut imamo. Največ. Torej pogledamo, dobro je, da uporabljamo tehnologijo, kar se tiče rezultatov sli.do, kar se tiče teh vprašanj. Hvala lepa za vse prispevke. Sedaj bom prebrala odgovore na prvo vprašanje, kar se tiče statističnih podatkov. Odgovor na prvo vprašanje gre za odstotek zgodb, katerih poročajo ženske po svetu 2015. To je okrog 37 odstotkov od 2005. Odgovor na drugo vprašanje, kaj menite, kolikšen odstotek je bil filmov, top 100 filmov 2016, v katerem eh, so bile ženske razgaljene, to pa je 25,9 odstotkov. Torej, nismo prav dobri pri teh vprašanjih. Uh, the the introduced... In potem najbolj privlačno vprašanje, kar se tiče slipika.do, je tole, o, težko berem.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 Ja, voljivci oziroma gledalci, med njimi imamo moške in ženske. In to je tudi vprašanje ponudbe in popraševanja. Mislim, da eh, mora, morajo biti ženske bolj odločne pri oblikovanju svojih stališč. Prvič gre tu za eh, državljanke, ki berejo časopise, ki sledijo medijem na internetu in drugote ženske, ženske morajo biti bolj eh, vidne in eh, mora se jih slišati, tako kot pri anekdoti z dvema dojenčkama, eh, moramo jih slišati, morajo dvigniti glas. To je boj, ki obstaja v različnih državah, eh, tudi ko sem v Štrasburgu eh, na generalni skupščini sveta Evrope. Že leta in leta sem članica eh, odbora za enakost med spoloma in boj proti diskriminaciji. In vidimo povsod, da naredimo pogosto korak naprej, dva koraka nazaj. In eh, včasih smo res razočarani, ko vidimo, kaj so naše stare mame dosegle v naših državah. In včasih imam čisto odkrito rečeno občutek, da so bile naše stare mame bolj napredne kot naše unukinje. Če si pogledamo način eh, spremembe, eh, načina življenja, sovraštva do drugih, tudi med spoloma to opazimo, ampak kot poslanka sem vesela, da nas vseeno podpirajo v Evropski uniji, v svetu Evrope, v Štrasburgu, povsod v naših državah. Je to potrebno, veseli me, da imamo tu res eh, enakost, imamo veliko žensk, ki so tu prisotne na tej seji. In eh, imamo več, mo, več žensk kot moških v eh, takem dogodku, kot ponavadi. Ampak moramo narediti korak naprej in to na vseh področjih, ne samo medijev, temveč tudi um, umetnosti, uh, kinematografije, glasbe. Moramo zaupati ženskam in to lahko zaupamo ženskam. So much, Hvala lepa. Tako sedaj pa prijateljica Mihajla, za zaključne pripombe. Tri minute imate, prosim. Tri minute, no to je pa zelo malo. Hvala lepa. Na koncu bi se zahvalila našim eh, gostjem, pa tudi vam, ki ste sodelovali pri tej razpravi. gospa uh, Gülzün uh, bi se še posebej zahvalila za njen govor in lahko rečemo, da svet Evrope in Evropski parlament eh, delata skupaj. Želimo več vpliva žensk v medijih, več vpliva žensk v družbah in želimo da bodo ženske bolj vidne in da se jim bo bolj prisluhnilo. Naše delo uh, na področju enakosti med spoloma v sektorju medijev. Eh, pri uh, tem delu sem se oprla na prepričanje, da mediji in družba uh, zaslužijo uh, večjo udeležbo žensk. Uh, Eh, poročilo je to tudi pokazalo in eh, predlogi kolegov iz drugih političnih eh, skupin in tudi, kot je povedala gospa Rodriguez, ki je zelo pripomogla k pripravi tega poročila, zato se ji zahvaljujem. Vse to je pokazalo, da so ženske bolj ranljive fizično in na delovnem mestu in to poročilo kaže na primere in ponuja rešitve. Naj vam podam samo nekaj številkam moramo vedeti, da 68 odstotkov eh, vseh eh, diplomant na področju novinarstva je ženske, ampak eh, samo 20 do 30 odstotkov ženske ima odgovorne položaje in to ne predstavlja nobenega ravnotežja. Na to razlika med moškimi in ženskami pri plačah je 17 odstotkov na področju medijev. Ženske so tudi uh, veliko manj pogosto citirane kot uh, komentatorke ali strokovnjakinje, samo 17 odstotkov uh, in to ni dovolj. Ženske so soočene z težjimi pogoji, opravljajo pa isto delo kot, že, kot moški ženske so premalo eh, zastopane na pomembnih položajih v medijih in eh, to eh, vpliva tudi na usmerjenost medijev, na organizacijsko kulturo, ki pogosto ni naklonjena v skladitvi med poklicnim in zasebnim življenjem. V poročilu ne, po, ne priporočamo nove zakonodaje, temveč eh, si prizadevamo za to, da bi uresničevali že obstoječo zakonodajo. Gre za direktivo eh, eh, o diskriminaciji, direktivo o zaposlovanju, direktivo o audiovizualnih storitvah in pa tudi direktivo Eh, nova eh, direktiva Work-Life Balance, ravnotežje med eh, poklicnim in zasebnim življenjem, o kateri trenutno razpravljamo v parlamentu. Imamo pa še druge dejavnosti, ehm, spodbujati ehm, usposabljanje, poklicno usposabljanje, zahtevati notranje poslovnike, o tem smo že govorili. Prav tako je treba izmenjevati tudi ehm, primere dobre prakse, Eh, naprimer eh, eh, nagrado majhnega seksističnega prašička. Na Češkem imamo tudi podobne tovrstne pobude. V Belgiji prav tako registr strokovnjakin je prav tako pomemben in v Belgiji eh, se to trenutno vzpostavlja. Mediji potrebujejo več žensk in večji vpliv žensk. Imamo veliko pogumnih novinark eh, in to bi dodala še k vašemu vprašanju, kako lahko podpremo te primere. Imamo eh, veliko močnih, znanih žensk, in tudi uh, med našimi gostjami jih je kar nekaj. Rada bi izkoristila priložnost uh, gospe kolegice uh, poslanke turškega uh, parlamenta in uh, spomnila bi na to, da imamo novinarke, ki so trenutno v ječi v Turčiji. Uh, in eh, izkoristila bi to priliko, da pozovem turške oblasti, da jih eh, osvobodijo. Jaz Išak, eh, ki je bila obsojena na dosmrtno kazen, vemo, da je situacija v Turčiji zelo težka, ampak moramo si prizadevati za njihovo uh, Eh, osvoboditev in veseli me, da tu lahko izmenjamo mnenja, prepričanja, izkušnje in upam, da bo naše skupno delo tu uspešno. Kot ste povedali, gospa kolegica, tu se dobro razumemo v Evropskem parlamentu. Imamo namreč skoraj 40 odstotkov eh, žensk in eh, enakost tudi pri um, vodenju odborov. Imamo natančno polovico žensk in polovico moških in ta situacija je precej drugačna od situacije, ki jih poznamo iz naših nacionalnih parlamentov. In upam, da bo bomo v prihodnosti lahko še izboljšali situacijo in zahvaljujem se vam za vaše prispevke in za sodelovanje. Hvala lepa. Kot vidite, sem vam dala več kot šest minut, zelo sem bila velikodušna. Hvala lepa obema. Hvala lepa tudi sem vam. Preden končamo, pa moram reči, da se bomo borili za vse ženske, ki so zatirane po svetu. Še pa posebno se želim spomniti žensko Etiopijo, če storite tako, pa bodo razumele. Tako, sedaj pa predajam besedo gospe Kozlovski Rajevič, poslanke Ruskega parlamenta za drugo omize. Prosim. Madame Commissioner. Gospa komisarka, spoštovane poslanke poslanci nacionalnih in evropskega parlamenta, gospe in tudi nekaj gospodov. Prisrčno dobrodošli vsi v drugem omizju. Osredotočili se bomo torej na opolnomočenje žensk in deklet na medijskem in te področju. Pozdravljam gospo Gabriel, komisarko za digitalno ekonomijo in družbo. Uh, uh, Potem gospo Izaskun Bilbao Barandika iz Evropskega parlamenta, kolegico, ki je tudi poročevalka za priporočila svetu o prednostnih nalogah Evropske unije za 62. zasedanje komisije o statusu žensk ZN. Potem pozdravljam seveda tudi vse poslanke in poslance nacionalnih parlamentov, pa tudi ostale akterje, socialne partnere in vse udeležence. Prav tako bomo imeli video sporočilo Karlosa Moedasa, komisarja za raziskave znanost in inovacije, ki bo tudi razglasil finaliste za nagrado za ženske inovatorke. Sedaj pa še krajša izjava z moje strani. V poščini prosim uporabite svoje slušalke. Na drugem kanalu je angliščina. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, sektor IKT je eden najhitreje razvijajočih se sektorjev za storitve IKT so potrebe tako velike, da bomo v naslednjih petih letih, tako menimo, manjkalo 200 tisoč zaposlenih na tem področju. Ženske so premalo predstavljene v tem sektorju. Niti 30 odstotkov zaposlenih ni v tem sektorju. Večino pa jih dela na nižjih delovnih mestih, ki so slabše plačane. Če gledamo malo širše, pa vidimo, da ženske nasplošno bolj redko porabljajo. In te usluge bolj redko uporabljajo internet za bančne storitve, za prodajo prek interneta, e, bolj redko koristijo mobilni internet. In potem, naprimer, ko pa imamo internet stvari, vidimo bolj pogosto sina ali moža, ki mu žena prinese piškote, kot pa ženske, ki bi uporabljali te storitve. Torej, zelo škodljivo je to za ženske. To je jasno, kaj ti tehnologija, nova tehnologija, komunikacijska tehnologija, ponudi več elastičnosti, prožnosti za delo. Tako se lahko lažje živi. To pomeni olajšanje življenja za inovatorke, podjetnice, za enakost med spoloma. To so nove možnosti za to, da se lahko lažje združuje poklicno in družinsko življenje. Še prav posebno izven bogatih globalnih regij, izven mest na podeželju. IKT nudi tudi lažje prekvalificiranje, menjavo poklica, celo če ste že starejši. In to omogoča potem više pokojnine in višji zaslužek tudi za ženske. Splošno je to škodljivo tudi za naše gospodarstvo. Zaradi premalo enakosti med moškimi in ženskami na področju IKT vsako leto, tako se ocenjuje, izgubimo vsaj nekaj milijard evrov povzetek, internet in komunikacijske tehnologije so velika priložnost za reševanje veliko težav žensk in za izboljšanje gospodarstva v Evropske uniji. Potrebno je samo zagotoviti, da bodo ženske znale uporabljati ta orede in jih tudi uporabljale. Zato pozivam države članice in vlade držav članic Evropske unije, da naj že od začetka šolanja v osnovni šoli promovirajo ukrepe, ki vključujejo na področje IKT tudi ženske, kot je naprimer humanitarni inženiring, tako da jih ne bi izključevali iz določenih panog in poklicov v, preda, v prihodnosti. Hvala lepa. A? Tako, sedaj pa. Naj vas spomnim, da se lahko logirate na slipika.deo in lahko sodelujete pri vprašanjih, pri anketah. Prvo vprašanje je, katera od teh štirih držav članice Evropske unije ima najvišji delež strokovnjaki in IKT, lahko izberete med Belgijo, Estonijo, Švedsko in Bolgarijo. In drugo vprašanje, kakšen je odstotek diplomiranj IKT? Tukaj imate 9, 17, 29 in 51 odstotkov kot možnosti. Prav tako pa imamo možnost, da zapišemo vprašanje, če bo publika imela kakšno vprašanje za komisarko Gabriel, please, prosim, to zapišite na sli.deo ali pa glasujte za vaše priljubljeno vprašanje. Komisarka bo skušala odgovoriti na najbolj priljubljeno vprašanje na koncu našega omizja. Tako, sedaj pa naša posebna gostja, komisarka Marija Gabriel, komisarka za digitalno ekonomijo in družbo z Evropske komisije. Prosim, gospa komisarka, beseda je vaša. Ja. Hvala lepa. Eh, draga Nješka, draga gospa Bilbao Barandika, eh, spoštovani poslanci eh, nacionalnih in Evropskega parlamenta, spoštovane udeleženke in udeleženci, hvala, da ste me povabili na ta mednarodni dan žena. Najprej naj takoj povem, da imam občutek, Zelo sem ganjena, da sem tu, kajti devet mesecev sem uh, komisarka uh, za uh, digitalne zadeve. Uh, Eh, in eh, pred devetimi meseci sem bila eh, pred vami tu v Evropskem parlamentu in danes sem zopet tu in vem, da se nekateri med vami že dolgo prizadevate za enakost med spoloma in občudujem vašo potrpežljivost, ustrajnost in odločnost, s katero si prizadevate uh, za enakost med spoloma. Sedaj pa bom uh, kar takoj eh, spregovorila o. Um, uh, pomembni temi. Najprej naj vas spomnim na uh, to, da pred desetimi leti je eh, časopis eh, Economist eh, izpostavil dejstvo, da je rast na Kitajskem, Indiji in Braziliji ehm, bila mogoča tudi zaradi prispevka žensk in to so države, ki predstavljajo zelo ehm, pomembno gospodarsko rast. In tudi danes eh, velja, da eh, ženske veliko prispevajo k gospodarski rasti, ampak eh, mi se moramo postaviti to vprašanje, ali družbe jemljajo resno ta motor rasti, ki ga predstavljajo ženske. Vemo, kakšen je doprinos žensk in deklet eh, na vseh področjih eh, dejavnosti. Eh, spregovorila bom o digitalnem področju, ne samo zato, ker sem za to področje odgovorna, temveč tudi zato, ker me močno skrbi odsotnost žensk na teh področjih. Smo v digitalnem prehodu in pred nami je digitalna prihodnost in to, na to kažejo tudi številke bude eh, digitalizirana Evropa, eh, bo predstavljala 415 milijard evrov eh, več v obtoku na to vse, kar je povezano z umetno inteligenco, z uh, internetom eh, stvari. Vse to bo uh, najbolj uh, dinamične uh, države privedlo do tega, da bodo zabeležile rast 3,6 odstotkov do leta 2020. Ampak če to želimo doseči, potem je uh, tu. Uh, Treba odgovoriti tudi na zelo specifično popraševanje in to je popraševanje po kvalificiranem. Uh, kvalificiranih eh, delavcih. 92 eh, odstotkov delovnih mest bo zahtevalo takšne eh, digitalne kompetence v prihodnosti in postavljamo se vprašanje, kaj lahko ženske k temu doprinesejo. Odgovor je jasen. Več žensk na področju digitalnega gospodarstva predstavlja dodano vrednost 16 milijard evrov za Evropsko unijo. Enako velja tudi za zagonska podjetja, zagonska podjetja, ki jih vodijo ženske in so bolj uspešna. In eh, tu bo tudi podjetništvo veliko pridobilo. Uh, raznolikost eh, znotraj podjetij vodi v boljše storitve, v eh, boljše, eh, bolj uspešno dejavnost in to so rezultati študije, ki vam jih predstavljam tu predpremjerno, če se lahko tako izrazim. Ženske so motor rasti in najprej je treba razumeti, kje se nahajamo danes na vsega globalni ravni so Združeni narodi eh, lani izpostavili dejstvo, da eh, nismo eh, zabeležili nobenega napredka na področju enakosti med ženskami in moškimi in zlasti na digitalnem področju in to podpira tudi naša študija štirikrat več eh, moških kot žensk je diplomirano na eh, področju medijev in eh, IKT v Evropi in istočasno se število žensk na teh področjih niža v primerjavi z 2011 in eh, to se zlasti kaže v eh, manjšem številu žensk eh, na tem sektorju, v tem sektorju zlasti v podjetjih, vključno s tistimi, ki so jih ustanovile ženske. Tehnološki podjetniki so vedno bolj pogosto moški kot ženske, petkrat več je moških eh, kot žensk in na, na nekaterih eh, področjih je to eh, še, ta količnik še večji. Samo 19 odstotkov podjetnic na področju digitalne tehnologije je ženskem in samo 10 odstotkov tistih, ki usposabljajo ljudi na tem področju, je ženska. In, na področju tehnologije so ženske de facto zapostavljene in to ni samo eh, socialno nepravično, to je tudi velika izguba za naše družbe in za naša gospodarstva. Kako lahko vključimo več žensk in deklet eh, v eh, to področje, kako lahko spremenimo ta stred? ta trend. Nimamo eh, magičnih rešitev, potrebujemo eh, rešitve, ki eh, se bodo spopadle z dejanskimi razlogi za to in če želimo biti uspešni, če želimo to spremeniti, potrebujemo ukrepe na vseh ravneh in zato moja ekipa dela na strategiji za ženske na digitalnem področju, ki se bo sredotočila na tri Eh, teme in sicer najprej eh, bi eh, se borili proti stereotipom, arhajičnim stereotipom proti ženskam, ki obstajajo na področju tehnologije. Vemo, da študij in na to poklic eh, nista vedno linearno eh, povezana. Eh, na vse to vpliva tudi družina, družba, percepcija ene in druge. In vse to je povezano tudi z našimi vrednotami, z našimi prepričani eh, in če vsa dekleta v medijih vidijo, eh, da je IKT eh, nekaj, kar je namenjeno samo moškim, če vidijo podobe tih gikov, ki so vedno samo fantje zaprti v svoje sobe z računalnikom, V tem primeru vidimo, da e, to ne odraža dejanske e, družbe, ampak nikoli ne vidimo ženske. Če tudi e, ženske predstavljajo 44 odstotkov zaposlenih v tradicionalnih medijih, ampak samo 26 odstotkov na Twitterju, naprimer. In um, imamo ženske, ki uh, so zelo uspešne na svojih eh, področjih, eh, na področju IKT in te ženske so lahko eh, zgled drugim. In tu je njihova vidljivost zelo pomembna. E, študija e, Microsofta je pokazala, da e, dekleta ne želijo študirati matematike, inženjerstva, informacijskih tehnologij in tako dalje, če tudi bi imelo to prednosti za prihodnost. In naša študija kaže na to, da se dekleta za to ne odločajo, zato ker nimajo pravih zgledov. Eh, če gre tu za realne ženske ali za uh, junake uh, v knjigah, v medijih, na televiziji in tako dalje, mm, vsi te zgledi bi morali pokazati, da ženske in dekleta v našem gospodarstvu igrajo ključno ulogo. Naj podam primer direktive o storitvah, o audiovizualnih in medijskih storitvah. Tu se trenutno pogajamo z Evropskim parlamentom in sveta, svetom v tej direktivi je eh, prepovedana diskriminacija na eh, osnovi spola pri audiovizualnih eh, sporočilih. In direktiva o zaščiti mladoletnikov in pa vse, kar je povezano z dostopom do digitalnih sporočil Eh, instrumentov in tako dalje. Vse to zahteva, da se borimo proti diskriminaciji in za enake možnosti eh, za ženske in moške v eh, družbah. Želela bi, da si pogledamo, kakšna je situacija v državah in razpravljati o rezultatih z regulatorji. Ampak neustrezna zastopanost žensk v medijih je presenet, ni presenetljiva, glede na to, kako malo žensk je eh, v eh, audiovizualnem sektorju. Eh, če moški producirajo televizijske oddaje, filme in tako dalje, kako lahko pričakujemo pozitivne podobe ženske na področju filmske industrije in medijev bi potrebovali bolj uravnotežen pogled na moške in ženske. Normalno je namreč, da eh, tako moški in ženske igrajo pomembno vlogo na področju eh, IKT in eh, digitalnega gospodarstva. In to tudi, ko si izbiramo študijsko pot ali ko izbiramo kandidate za določeno delovno mesto. In uh, če eh, si nekaj lahko predstavljate, potem lahko to tudi eh, dosežete. In zato si bom borila. Eh, medijski program je res naša zgodba o uspehu in to tudi zaradi vaše podpore. In nadaljevali bomo z, to, z tem bojem za sredstva v okviru prihodnega proračuna leta 2018 bomo analizirali tudi zastopanost žensk v eh, projektih, ki jih uresničujemo. To je del našega dela. Pregledujemo namreč eh, medijski program za prihodne obdobje 2018-2020. Prav tako bomo organizirali tudi eh, dogodek na festivalu v Kanu 2018 v sodelovanju z različnimi partnerji za to, da bomo um, osvestili eh, javnost na tem področju. Prav tako bom eh, intervenirala tudi eh, v okviru Evropejane, v okviru Evropskega kulturnega semestra. In pri Evropejani, zakaj se ne bi spomnili, kako so se razvijale pravice žensk v Evropi, zakaj ne bi Eh, zakaj se ne bi spomnili vseh teh žensk, ki so si prizadevali za to, da ženske ne bile samo žrtve, temveč da bi bile tudi motornosti in um, faktor sprememb. Zame je res eh, edina možnost, da eh, odpravimo klišeje in stereotipe ta, da eh, imamo zelo močne zglede žensk, ki so uspešne. Konference bi morali vključiti več žensk na omizju, no, tu to ni problem. Danes smo pripravili študijo za leto 2018 eh, in ne moremo več eh, sprejeti, da konference in eh, omizja ne bodo vključevale dovolj žensk. In zato sem v ponedeljek lansirala kampanjo No Women No Panel in zavezala sem se, da ne bom sodelovala na konferencah in na javnih dogodkih, kjer ženske ne bodo zastopane. v primeru, da bi bila edina ženska. In prosim, da se mi pridružite pri tej kampanji in na ta način boste lahko ambasadori eh, tega, te pobude. En od rezultatov naše študije je tudi ta, da izključevanje žensk ni eh, eh, namerna. Ženske so tako dolgo odsotne na določenih konferencah, da organizatori sploh ne pomislijo več na nje. In zato moramo dati eh, zgled eh, na ta način, da uberemo ta pristop, brez žensk ne bo v mizi. Tu ne gre za neke kvote, temveč gre za to, da eh, morajo biti organizatorji v mizi prisiljeni v to, da poiščejo ženske, ki so prav tako kompetentne. Na to izobraževanje, eh, mislim, da je to eh, zelo dobra publika, zato ste namreč tudi predstavniki nacionalnih parlamentov in lahko nam podate primere o tem, kaj lahko naredimo. Moramo se soočiti s tem izzivom na ta način, da uh, bo eh, digitalni sektor opolnomočil eh, ženske in dekleta. 90 odstotkov deklet se zanima za te informacijske in komunikacijske tehnologije, ampak eh, to še vedno ne pomeni, da bodo to študirale, če tudi se za to zanimajo. vemo, da imamo eh, danes eh, zelo veliko možnosti na področju eh, digitalnega izobraževanja. To lahko dekletom in ženskam omogoči lepe karijere. In dobra novica je ta, da smo Eh, z gospodom komisarjem Navračičem eh, tesno delala na področju izobraževanja in eh, januarja sva objavila akcijski načrt za izobraževanje na področju digitalnih znanj. In zato bomo pripravili tudi ustrezna orodja, zato da bomo lahko ženske in dekleta opremili z potrebnimi kompetencemi mladi evropejci se morajo naučiti eh, osnovnih eh, algoritmov za to, da bodo lahko postali eh, ustvarjalni na tem področju in za komisijo imam še eno ambicijo in to je ehm, teden kod. V mesecu oktobru imamo vsako leto eno pobudo z vsega, um, eh, na določeno temo in um, želeli bi en teden, uh, ki bi bil namenjen kodiranju in uh, mladi uh, se mora naučiti, uh, da uh, naprave nikoli ne bodo nadomestile naše ustvarjalnosti, ampak moramo se naučiti uh, kodiranja. Uh, Leta 2017 eh, smo imeli 1,2 eh, milijonov eh, udeležencev, 46 odstotkov žensk. To je zelo lepa številka, moramo spodbujati dekleta in to sem že večkrat povedala in še enkrat bom to povedala. Moja ambicija je, da se 50 odstotkov šol v Evropi vključi v teden kodiranja do leta 2020. In zato se bom tudi uh, naslonila na Evropsko koalicijo za uh, digitalne kompetence. To smo uh, vzpostavili pred enim letom in temelji na 19 nacionalnih um, koaliciji in uh, Povabila bi tiste, ki še niste del te koalicije, da se ji pridružite. To je omogočilo sedmim milijonom evropejcem, da so se um, seznanili z uh, digitalnimi uredi, mm, orodji in uh, želela bi, uh, da uh, vsi delamo skupaj, kajti. Uh, uh, tako eh, komisija kot eh, države kot eh, lokalna raven morajo združiti sile za to, da zagotovimo digitalne kompetence in to je moja prva prednostna naloga. Tudi, če pripravimo najboljše zakonodajne predloge, če damo na voljo najboljša finančna urodja, če ne bomo zagotovili vključenost žensk ta uh, digitalna tranzicija ne bo vodila do rezultatov, ki jih vsi pričakujemo. Imamo uh, še nekaj uh, nagrad na uh, evropski ravni, European uh, Union Digital Skills Awards. Um, ki nagrajuje te kompetence. Lani smo imeli tudi projekt IT for She, Ja, in tu gre za um, digitalne kompetence žensk. Vem, da države tudi na nacionalni uh, ravni uh, delajo na tem. In na to tretja prioriteta je uh, digitalno podjetništvo in inovacije. Uh, tu eh, zopet manjka žensk in deklet eh, in to pomeni, da eh, če že niso prisotne pri izobraževanju, potem tudi niso prisotne v teh karjerah. Samo 17 odstotkov od 8 milijonov ljudi, ki dela na področju IKT, je ženska. Istočasno pa je Evropa uh, soočena z eh, velikim pomankanjem eh, specialistov na tem področju. 40 odstotkov eh, podjetij, ki iščejo te strokovnjake, so opozorili na to, da jim manjka kompetentnih oseb. En primer je kibernetska varnost. Tu močno manjka kompetentnih žensk na tem področju manjka 1,8 milijonov eh, delovnih eh, mest eh, na svetu do leta 2022, od tega 350 tisoč samo v Evropi. In te vrzeli ne bomo mogli zapolniti samo z moškimi. Danes potrebujemo več žensk na tem področju. Prav tako si je treba postaviti vprašanje, kaj onemogoča ženskam, da bi um, da bi začele z dejavnostjo, da bi um, ustanovile uh, tehnološka uh, podjetja. Uh, ženske nimajo dovolj uh, zaupanja vase. Poleg tega pa jih tudi uh, podjetja ne podpirajo in tudi finančne podpore ne dobijo. Samo šest odstotkov evropskih podjetij A in B uh, imajo ženske na vodilnih vlogah. Moramo se na to odzvati, sicer bomo izgubili gospodarsko vrednost. Investicije v podjetja, ki eh, so jih ustanovile ženske, imajo v 63 odstotkih eh, primerov boljše rezultate kot eh, zagonska podjetja moških. Pri um, kampanjah eh, za financiranje imajo prav tako ženske boljše rezultate v primerjavi z moškimi. Za nas je prednostna naloga ta, da se poveča število žensk v teh zakonskih podjetij. Kar je dobra novica pa je to, da uh, ne začenjamo iz nič. Komisija je financirala evropski program, ki podpira eh, ženske podjetnice eh, v digitalnem sektorju. Prav tako imamo tudi evropske nagrade za eh, ženske, ki so dosegle izjemne uspehe na tem področju. Prav tako imamo tudi celo vrsto dejavnosti za ozaveščanje Eh, na področju prispevka žensk eh, v eh, digitalnih dejavnostih in kibernetsko varnost sem že izpostavila. Treba je spodbujati vse te ženske, da bodo pridobile potrebna strokovna znanja. Na področju kibernetske varnosti odsotnost žensk predstavlja tudi uh, grožnjo za naše družbe, za naša gospodarstva uh, in za našo varnost. Um, Izkoristiti je treba vse e, pobude eh, za boj proti negativni percepciji žensk na teh področjih, istočasno pa je treba ženske tudi podpreti. E, zagotoviti moramo dialog z državami članicami, z raziskovalnimi skupnostmi. Vse to e, je lahko e, pomemben instrument, s katerim lahko dosežemo dobre rezultate. In ne nazadnje, ne izgubimo izpred oči mednarodne razsežnosti v Evropskem parlamentu eh, imate to vse čas pred očmi, eh, tu eh, gre za naše vrednote in za naša načela. Vemo tudi, da ženske niso neka homogena skupina, enako velja tudi za države, ampak ženska moramo dati ustrezno mesto v IKT-ju v Evropi in drugot. In pri digitalnem razvoju želimo uh, pomagati našim partnerjem, zato da bodo eh, eh, lahko uresničili več projektov, ki bodo ženskam omogočili dostop eh, do zaposlovanja. Mm, junija meseca bom predsedovala o mizju, ki bo govorilo o ženskah na področju tehnologije. In za konec naj povem, da danes Eh, ko obeležujemo mednarodni eh, dan eh, pravic žensk, bi želela sporočiti naslednje. Potrebujemo tako moške kot ženske, kot industrijo, kot univerze, nacionalne parlamente, Evropski parlament. Vse vas potrebujemo, če želimo to doseči. Evropski parlament je vedno uh, Eh, zelo veliko naredil na tem področju in še enkrat se vam zahvaljujem za organizacijo te konference. Razumeli ste, da mi je to vprašanje močno pri srcu in eh, se opravičujem, če sem bila predolga. Um, res vam govorim iz srca in uh, izjava mora jo slediti uh, dejanski ukrepi. Uh, Zahvaljujem se vsem udeležencem in udeleženkam. Eh, vaša prisotnost tu eh, mi daje energijo, energijo, ki kaže na to, da eh, lahko združimo izjave in dejanja, da lahko to naredimo in to moramo narediti skupaj. Samo skupaj bomo lahko dosegli spremembe. Zahvaljujem se vam za to in eh, skupaj z vami si želim, da bo ta svet, eh, ki eh, ga bo tehnologija spremenila, ohranil ta človeški obraz in ta obraz sestavljajo tako ženske kot moški. Tega ne izgubimo izpred oči. Thank you very much, Madam Commissioner. For... Hvala lepa, gospa <clears throat> komisarka, za besede, ki so nas navdihnile. Sedaj bomo videli video posnetek komisarja Carlosa Modesa, komisar, komisarja za raziskave, znanost in inovacije Evropska komisija. Spoštovane gospe in gospodje, e, najprej čestitke za Mednarodni dan žensk. Vašega uspeha ne bo e, določal vaš spol, ampak obseg vaših sanj in pa kako trdo boste delali, da jih boste dosegli. To so bile besede najznanejše arhitektke Zahe Hadid, preden je umrla. Torej, Danes svet eh, govori o tem, kako pomembna je enakost spolov, ampak številni med vami imate to za misijo in sicer 365 dni na leto. Kar se mene tiče, moramo zmagati na več frontah. In uh, imamo dve najmočnejši orožji za to, da bomo opolnomočili ženske. In to sta znanost in inovacija. In to je tudi duh nagrade Evropske unije za inovatorke. Ne bomo se ustavili, dokler ne bomo osvetlili žensk na področju inovacij. Letos smo prejeli 122 prijav. In um, vsako je poslala izredna inovatorka. 26. junija na konferenci Webit v Sofiji bom napovedal zmagovalce. Danes eh, pa vam lahko končno predstavim 12 finalistk. Toda preden eh, se lotimo tega, bi se rad eh, zahvalil odboru FEM. Zlasti se zahvaljujem ehm, vam, gospa predsednica Vilja Blinkevičjute. Občudujem vašo ustrajnost in pa vašo misijo. Torej, ne bom vas predolgo zadrževal, gospe in gospodje prihaja iz, torej 12 finalistk prihaja iz štirih koncev Evrope. To so finalistke za nagrado EU eh, za inovatorko 2018. I'd like to congratulate uh, our... Uh... Čestitam finalistkam eh, za izredne dosežke in pa eh, za to, da bodo predstavljale navdih za številne deklice in ženske v Evropi, ki bodo morda stopale po njihovih poteh. Sedaj pa odpiram razpravo. Nimamo veliko časa. Zato bi prosila vse govornike, da se omejite na dve minuti. V rokah imam kladivce in ga bom tudi uporabila, če bo potrebno. Začeli bomo v Španiji. Sozana Camero. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Veseli me, da uh, smo namenili to um, sejo o polnomočenju žensk in deklet. Gospa komisarka je eh, vprašala, kaj delamo države članice. V Španiji smo začeli z akcijskim načrtom leta 2014 v zvezi z prisotnostjo žensk na področju digitalizacije. In S tem eh, programom si prizadevamo za to, da bi imeli več žensk na področju IKT in da bi se borili proti mačistični eh, percepciji žensk na tem področju. Eh, in tega smo se lotili z večjih vidikov. Prvič z vidika dela, tu gre zlasti za dejstvo, da nimamo veliko žensk na vodilnih položajih, čeprav uh, lahko povem, da pri um, digitalnih eh, podjetij in zagonskih podjetjih pa imamo veliko število žensk v Španiji, ki so na pomembnih položajih. Uh, Na to se borimo proti um, mačističnim uh, pristopom, uh, zlasti v določenih uh, industrijah animacije in drugih. Um, in uh, na to tudi v, na podeželju, uh, tu imamo uh, precejšnje težave z uh, percepcijo uh, žensk. Na, uh, področju nasilja nad ženskami bi izpostavila to, da smo v Španiji podpisali eh, socialni pakt zgodovinske narave in eh, v tem paktu imamo celo vrsto pomembnih ukrepov za eh, način, kako odpraviti diskriminacijo proti ženskam na to izobraževanje, izobraževanje žensk, pa tudi izobraževanje moških. ženske tudi usposabljamo eh, za boljšo uporabo eh, mrež, ozaveščamo, ozaveščamo eh, mlade, mm, zlasti na področju nasilja proti ženskam. Treba je namreč prekiniti ta mačističen cikl, kateremu smo priča to je sedaj eh, še zlasti aktualno zaradi uporabe eh, interneta in eh, spolnega nadlekovanja na spletu. Od samega začetka je bilo jasno, da če bomo imeli več žensk na digitalnem področju, bomo dosegli tudi večjo enakost. Hvala lepa, gospa Kamarero. Sedaj pa Češka republika. Frančišek Kopriva, beseda je vaša. Sí, uh, eh, važeni kolegove, važene koleginje. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil poročevalki, gospe Šojdrovi, za uh, odlično podlago. Hvala lepa tudi raziskovalni službi Evropskega parlamenta. Sem zelo mlad uh, poslanec. In uh, Zanimam se za uh, enako možnost in uh, eh, pa vprašal sem kolegice in kolege, ali se strinjajo s tem poročilom in dejali smo, da moramo res odpravljati uvire. Eh, kvote se mi ne zdijo posrečena rešitev, kajti te prinašajo pritisk na ženske in morda ženske privedejo do položaja, ko se ne počutijo v redu, ko imajo občutek, da morajo oziroma da imajo določeno delovno mesto zaradi kvote, ne pa zaradi svojih zaslug, zaradi svoje inteligence. In to morda za te ženske ni najbolj primjetno. Treba, potrebna je pozitivna motivacija, odpravljanje ovir, treba vzpostaviti enake možnosti za vse. Zlasti eh, na javnem področju in v državnih organizacijah. Eh, Olga Richterova, moja kolegica, je dobila možnost, eh, da so uredili otroški kotiček v eh, češkem parlamentu, kjer lahko skrbi za svojega otroka. In to je uh, eh, skoraj da pomembnejše kot kvote. Sem tudi za to, da bi razpravljali več o negi, kajti videti je, da je to domena žensk. Medtem, uh, ko se preostali svet bolj ukvarja z trgovino in z eh, denarjem in patriarhat še vedno vlada. In zato je treba um, pripisati večjo uh, vrednost tudi tistim področjem, kjer se bolj angažirajo ženske. Rad bi vas spomnil na uh, zelo znano matematičarko in programerko, ki je na področju IKT dosegla velik napredek. Hvala lepa. Torej, govorimo tudi o podjetjih, zaradi tega, ker želimo, da bi ženske imele več denarja, da bi več zaslužile. Sedaj pa gospa Ana Gomeš, Evropski parlament. Gospa komisarka Marija. Komisarka, pozdravljena. Zelo me veseli, da si tukaj z nami danes. Eh, in eh, to, kar si povedala, me je prav tako razveselilo, tvoja odločenost eh, in ta pobuda, da zavrnemo vabilo na konferenco ali omizje, če eh, niso vabljene druge ženske. Vse to se mi zdi odlično. Eh, nekaj bi vas vprašala. Mi potrebujemo glas Evrope. Torej Evropa eh, se mora zauzimati za enakost spolov in opozarjati mora na vse vrste neenakosti. Eh, in pa opozarjati mora tudi na kršitve človekovih pravic, ki zadevajo ženske, tako v Evropi kot v svetu. Imamo uh, Euronews, to smo ustanovili. Uh, številni ljudje po svetu uh, gledajo Euronews kot glas Evrope. To, da nisem zadovoljna, ko naprimer v uh, poročilih slišim, da so v Saudski Arabiji eh, povedali, da eh, ženske tam že vozijo, da so dobile možnost za eh, voznički izpit, kar pravzaprav sploh ni res, kajti bila sem ta in tam in to še ni postalo resničnost. In potem vidim partnerstvo z Barbiko, da to promovira Euronews. In tam govori o širojih in ne o herojih. Ne vem, ali to res služi eh, temi, o kateri danes razpravljamo. Kajti eh, tukaj gre za opolnomočanje deklic in žensk v medijih. In Marija, rada bi vas eh, prosila na, za sledeče. Prosim, pazite na to ključno urodje, ki ga imamo v medijih. Eh, rokah. Eh, vemo, kakšnem svetu živimo, širijo se lažne novice preko novih sredstev IKT. Torej, treba, eh, prosila bi vas za to, da zagotovite, da tista sredstva, ki jih mi financiramo, res spoštujajo uredniško neodvisnost in da spodbujajo, promovirajo vrednote, ki jih mi in ki jih vi um, zagovarjate. Hvala lepa, gospa Gomeš. Sedaj pa portugalska. Edik Estrella. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Najprej bi rada izrazila svoje veliko zadovoljstvo na tem, da sem se vrnila v kraj, kjer sem bila nekdaj zelo eh, srečna. Deset let sem bila namestnica eh, predsednice tega odbora in presrečna sem, da se lahko znova srečam z eh, nekaterimi kolegicami iz različnih političnih skupin, kot je naprimer Marija Gabriel, kot je naprimer gospa Barandika in pa mm, gospa eh, Eh, predsednica tega odbora. Torej, res sem eh, presrečna, da sem znova tukaj. Potrebujemo ženske na področju IKT-ja, potrebujemo več žensk v digitalnem gospodarstvu. To je bilo že večkrat povedano in to bi rada samo poudarila, kajti ženske so premalo zastopane na tem področju. predvsem takrat, ko gre za to, da moramo biti kos novim izzivom. 54 odstotk eh, vseh ljudi, ki eh, obiskujejo univerze, so na portugalskem ženske. Na področju IKT pa študira zgolj 18 odstotkov žensk. In eh, gospa komisarka, vi ste dejali, da se mlade ženske za to področje ne zanimajo tako zelo. Ampak eh, k sreče lahko povem, da so Portugalke mm, eh, zelo dejavne eh, na digitalnem področju. Zelo veliko smo vlagali v digitalno gospodarstvo. In treba je opolnomočiti ženske za to, da bodo dejavne na digitalnem področju, da se bodo lotevale znanosti in inovacij. To je nekaj zelo pomembnega. Sedaj je tako, da je tehnologija naše življenje izredno spremenila. Doživljamo tako imenovano četrto um, revolucijo, umetna inteligenca, robotika. Vse to so stvari, katerih um, posledice bomo morali predvideti doživljamo korenito spremembo. In ta sprememba bo izredno vplivala na oblikovanje prihodnih delovnih mest in bo ustvarila tudi nove zaposlitvene možnosti za ženske. Mi smo sprejeli ukrepe, za katerimi želimo prepričiti da eh, se tu ne bi zaposlovalo dovolj žensk ali pa da bi eh, zaradi uh, eh, preniske stopne zaposlitev žensk tukaj zabeležili um, gospodarske izgube. Seveda pa se v zvezi s tem pojavljajo tudi nove oblike nasilja nad ženskami in temu se je treba zaprstaviti. Hvala lepa. Sedaj pa Ana Borovic, uh, Nizozemska. Poljska se upravičujem. Sorry. E, pani przewodnicząca, pani komisarz, e, drogie koleżanki. Spoštovana gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Rada bi opozorila na nekaj um, uh, zanimivih pobud na Poljskem, naprimer ženske na Politehnični univerzi, potem IT for She, nove tehnologije za dekleta. Eh, de, torej potem Akademija za dekliška zagonska podjetja in Tako se eh, deklicam in ženskam odpirajo možnosti študija inženirstva. V zadnjih desetih letih se je udeležba žensk na tehničnih univerzah dvignila na 36 odstotkov in ta odstotek še raste. Vesela sem, eh, da je projekt IT for She na polskem prejel eh, tudi nagrado. Eh, gospa Gabriel, vi ste opozorili na to, mi smo tako rekoč zmagali na področju žensk v digitalnem svetu. Pomagali smo um, eh, nadarjenim eh, deklicam, da eh, so dobile dostop. Ob 11. se je danes v Varšavi začela konferenca na temo deklice na Politehnični univerzi, IT for She in pa novi um, digitalni programi za ženske. Rada bi dodala še nekaj. Novembra se je uh, v Varšavi dogodi, se bo zgodila eh, Velika prireditev eh, v Varšavi in sicer ženske na področju IKT-ja. To so veliki uspehi, pa vendarle so pred nami še vedno velike naloge. Problem je naprimer združevanje poklicnega in zasebnega življenja. Tu je treba postoriti še več, zato da bomo tudi delodajalce premaknili. kajti delodajalci ne nudijo takšnih eh, delovnih mest, ki bi eh, zajemala tudi nego in pa skrb za otroke. Potem so tu še drugi problemi. Eh, treba je naprimer senzibilizirati ženske in dekleta, da se bodo odločala za znanstveno pot ali pa da jim bomo omogočili Eh, dostop do teh področji, torej, da bomo na teh področjih srečevali z eno besedo več žensk. Zelo pomembna tema je tudi enako plačilo za enako delo in to je zelo pomemben del enakih možnosti za moške in ženske. Hvala lepa, uh, gospa Borovec, sedaj pa Francija. Marie-Pierre eh, Rikson. Dobro dan. V Franciji smo prav tako soočeni z dvojno problematiko in sicer eh, v letih eh, v 80. in 90. letih je bilo od 40 do 50 odstotkov eh, žensk Eh, prisotnih eh, v, na področju informativne tehnologije, sedaj je eh, to padlo na 19 odstotkov. In kot ste že omenili, bo 50 odstotkov delovnih mest avtomatiziranih v prihodnih letih in umetna inteligenca, veste, da im, z tega vidika tudi ni uh, eh, neutralna. Seksizem uh, je uh, eh, upet v te algoritme in to bo imelo tudi uh, vpliv uh, na način, kako uh, bomo delali v prihodnih letih. Naprimer, kar se tiče zdravja žensk, tu uh, uh, že vidimo, da. Uh, programska oprema ni eh, neutralna. To bo predstavljalo zelo pomemben eh, učinek na zdravje žensk. Eh, odbor, ki mu predsedujem in ki se s tem ukvarja, pripravlja poročilo in v pripravo tega poročila so vključeni raziskovalci, podjetja in tako dalje. In tu eh, se soočamo z eh, dvema problemama. Eno je problem stereotipov, zgledov, to ste omenili. In na to eh, seksizem na področju digitalnih storitev. Vemo, da uh, to obstaja in ne smemo kriviti samo ženske za njihovo odsotnost eh, na tem področju. Tu uh, je odgovornost skupna in uh, odgovornost uh, tega digitalnega sveta uh, je prav tako prisotna ta digitalni svet mora eh, sprejeti tako ženske kot moške. Nekatere eh, šole, eh, ki so se pred leti razvile na področju digitalnih dejavnosti, naprimer te šole sploh nimajo stranišč za ženske. In kar nekaj časa je trajalo, da so to ženske, ki so bile učenke, dosegle. Naj vam dam še uh, uh, oseben primer. Uh, v volinem okrožju sem prejšnji teden organizirala srečanje in um, povabila sem kriptografinjo in še eno strokovnjakinjo na tem področju. In uh, Moram uh, reči, da uh, sem bila zelo uh, pretresena nad vprašanji, ki so jih dekleta postavljala in tu bomo potrebovali vašo pomoč. Hvala lepa. Mati Finanen iz Finske in pa Nikol Bajer uh, iz Nemčije. Se opravičujem, ampak prositi vas moram, da omejite svoj prispevek na eno minuto. Uh, gospod Torvinen, Finska najprej. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalil vsem ženskam tega sveta, kajti eh, zaradi vas je ta svet boljši. Eh, sem eh, gospod Torvinen, sem član finskega parlamenta. Mislim, da je zelo pomembno to, da ste povdarili delež žensko na področju eh, IKT in modernih tehnologij. tehnologij. Kajti ta delež je zelo nizek, tudi na finskem, v naši državi, eh, ki je poznana po enakih možnostih za moške in ženske. Mislim, da bi morali spodbujati ženske k kodiranju, k eh, inženirskim področjem in pa k temu, da bi posegale po um, tehničnih poklicih. Kajti na tem področju so velikanske razlike, žensk je tu zelo malo. Obstajajo stereotipi ki vzbujajo vtis, da je področje IKT zelo moško in uh, da uh, pač morajo v ženske vzeti v zakup, da ta področje niso zanje. Lepše, lepo bi bilo, če bi eh, na tem področju študiralo več žensk. Sam sem pravnik in jaz se zavedam tega, kakšno inovativno moč imajo ženske kodiranje bi moralo biti vključeno v učni načrt osnovnih šol in potem bi morali ženske spodbujati k študiju tehnologije. Mi, politiki, bi Eh, lahko na nacionalni ravni sodelovali eh, s podjetji z področja IKT in na ta način bi morda lahko dosegli, da bi bilo tudi javnih več žensk. Linda Lukas, finska pisateljica, je napisala knjigo za otroke Hello eh, Ruby, živijo Ruby in eh, pripravila je eh, tudi delavnice za ženske in otroke, tukaj gre za kodiranje. Takšne pobude bi lahko izvajali v sodelovanju z javnim sektorjem. Vemo, kakšno eh, veliko možnost, kakšen velik potencial imajo ženske na področju IKT. In ženske so lahko tu prav tako uspešne kot moški. In to velja za vsa področja. Hvala lepa. Sedaj pa Nemčija. Hvala lepa. E, tudi sama bi rada zelo lepo pozdravila e, in čestitela vsem ženskam, ki so se zauzele za nas. E, izdelano je bilo poročilo, da bo še sto let trajalo, preden bodo moske in moške in ženske dejansko izenačeni. Kar pa se tiče trga dela, bo trajalo še 200 let. To se mi zdi predaleč v prihodnosti. Danes ste eh, omenili, da potrebujemo zglede. Sama sem eh, inženirka, eh, osem let sem delala v Nemčiji na tem področju, preden sem prišla v politiko. Ugotovila sem sledeče. Usklajevanje zasebnega in poklesnega življenja ni zadovoljivo, ni do takšne mere razvito, da bi ženske prevzele tudi vodilna mesta. In to vodi k temu, da poskušajo ženske uporabiti uh, možnosti um, digitalnega sveta. Um, potrebovali bomo tudi uh, nov, novo obliko dela, nov čas dela in uh, to je pomembno tudi za podeželje. To so bila zapostavljena območja uh, v preteklosti, ampak tam ljudje živijo in mislim, da je treba tukaj še marsikaj postoriti. Potem je tu še ena tema kjer sem zgrožena. V Evropi doživljamo nazadovanje. Nekatere politične stranke protežirajo zastarelo eh, podobo žensk in deklic in eh, številne teh strank so na volitvah zelo, zelo uspešne. To se mi zdi škoda in mislim, da se je treba temu zoprstaviti. Hvala lepa. Sedaj smo zaključili s to razpravo. Sedaj bomo... Uh, strnili ta del razprave. Eh, slišali bomo tudi odgovore eh, v javnomnenjski raziskavi. Hvala lepa za vaše odgovore. Sedaj bomo prebrali odgovore. Eh, torej, prvi dve vprašanje. Kaj pravi statistika? Odgovor na prvo vprašanje. Torej, v kateri državi članice Evropske unije je najvišji odstotek IKT specialist? Odgovor je Bulgarija. Bul 28 eh, odstotkov eh, specialist ima Bolgarija in odstotek je v celi Evropi najvišji v Bolgariji. Čestitke. Potem odgovor na drugo vprašanje. Eh, koliko je eh, diplomiranka na področju IKT-ja? Pravilni odgovor je 17 odstotkov ampak zgolj 10 odstotkov eh, ženski to študirajo, potem eh, najdejo delovno mesto na področju IKT-ja. Torej, to je predvsej negativen pojav. Potem, eh, kaj je bilo najbolj pri, eh, pogosto postavljeno vprašanje, ki ste ga zastavili? Sedaj bom to prebrala. Kako bi lahko um, pripravili moške do tega, da se bodo zauzemali za enakost spolov? Sedaj pa bi prosila gospod komisarko, da na kratko odgovori na vprašanje javnosti, eh, ki je bilo postavljeno na spletu. Beseda je vaša. Si že sej, da eh, bom poskušala eh, z enim stavkom zaobjeti vaše prispevke, za katere se vam zahvaljujem. Je res zgled in to, da je zgled viden. Moramo se boriti proti stereotipom in proti oblikam nasilja, s katerim smo vsakodnevno soočeni na spletu. Prav tako se treba boriti za to, da imajo ženske svoje mesto v izobraževalnem ciklu in na to tudi Na trgu dela. Zahvaljujem se vam za primere dobre prakse. To potrebujemo. Ti morajo biti tudi bolj vidni, bolj razširjeni. Na ta način bomo imeli več projektov, kot je IT4She, več primerov, eh, kot tisti, ki smo jih slišali v Španiji, na, Polons, eh, na, na Polskem, v Nemčiji. Eh, seveda ne smemo izgubiti pred oči, izpred oči podeželja kot sem že povedala, eh, je ta digitalni sektor eh, lepa priložnost, istočasno pa lahko predstavlja tudi tveganje za eh, še večjo zapostavljenost določenih regij. Vemo, da na podeželju ima samo 76 odstotkov ljudi korekten dostop do interneta v mestih, eh, eh, medtem ko eh, ta številka pade pod 40 odstotkov na podeželju. 6. februarja smo skupaj z Evropskim parlamentom lansirali evropsko kampanjo zaveščanja, ki se reče Safer Internet for EU, varnejši internet za Evropske unije in uh, imeli bomo uh, dejavnosti celo leto 2018 na tem področju. Ambasadori se nam lahko tudi pridružijo. Eh, šlo bo za izobraževanje na področju medijev, eh, kibernetske varnosti in mladim je treba pokazati, da imamo na spletu iste pravice, iste odgovornosti, iste vrednote kot v dejanskem eh, realnem svetu. To je ključno sporočilo in uh, želela bi, da bi imeli čim več ambasadorjev, zadnji, uh, ki se nam je pridružil, zadnji moški, ki se nam je pridružil, je Wim Wenders, uh, vsi ga poznamo, on je resnično lahko zgled uh, in um, mladim moramo pokazati, uh, kaj lahko naredimo in uh, kako lahko um, ocenimo vsebine. Zelo resno jemljem uh, položaj žensk v medijih. Uh, zahvaljujem se gospe Estreli za uh, vaše prispevke. Uh, veselim me, da se zopet vidimo. Zelo malo poročilo Evropske unije je tako tesno povezano z imenom ene osebe kot vaše, gospa Estrela, in zato je uh, Zame je zelo pomembno, da delamo na, v tej smeri, da imamo dobre zglede, dobre prakse in da damo ženskam vidnost. Vidni položaj vse ženske, ki jih poznamo, ki so. Uh, strokovnjaki na svojem področju, eh, imamo specialistke na področju umetne inteligence eh, in na področju kriptografije, ampak te morajo biti bolj vidne in zato sem tudi lansirala to kampanjo eh, obveščanja in naša strategija bo tudi omogočila večjo usklajenost med našimi dejavnostmi. Torej, potrebujemo dejavnost na vseh ravneh, moramo se eh, v ta boj angažirati vsi, eh, ženske, moški, eh, industrija, univerze, vsi lahko nekaj prispevamo in na ta način bomo lahko tudi dosegli spremembe. Bom zaključila, sedaj zahvaljujem se vam, da ste me povabili in želim vam veliko energije upam, da bo 8. marec eh, vsak dan v letu in ne samo en dan v letu. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa uh, dajem eh, besedo kolegici Barandiki uh, za sklepne besede. Tri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa vsem, da ste se nam pridružili. In, um, naj tudi sama izrazim eh, eh, hvaležnost eh, kolegici Estreli, ki je resnično opravila odlično delo, ki je omogočilo temu parlamentu res ničen uspeh. Ves čas poslušamo isto. Ženske predstavljamo več kot 50 odstotkov eh, svetovne populacije. Imamo eh, v Evropi več kot 60 odstotkov eh, diplomiranj, ampak nismo prisotne ne na vodilnih mestih, v državnih upravah, ne v podjetjih in to se ne spreminja. Saj imamo številke in prav tako imamo tudi številke, eh, ki kažejo na nasilje, ki ga ženske trpijo v Evropi. In eh, tudi eh, ni nas v medijih, zakaj nismo prisotne. Vaš čas se isti stereotipi prenašajo povsod. In IKT je priložnost eh, za ženske, je priložnost za prihodnost eh, in je možnost, eh, da zagotovimo Evropski uniji gospodarski razvoj, je pa to tudi um, priložnost uh, za podeželja in uh, v tem uh, parlamentu smo tudi um, pripravili poročilo, ki ga bomo uh, predstavili na 62. zasedanju odbora za pravice žensk družbenih narodov uh, prihodnji mesec v New Yorku. Uh, in v tem uh, poročilu tudi uh, jasno pokažemo, kakšna je situacija. Vse študije nam pravijo, da prisotnost žensk eh, na vseh področjih, vključno z IKT-em, eh, daje boljše rezultate, tudi gospodarske eh, rezultate, da podjetja, kjer, ki jih vodijo ženske, bolje funkcionirajo, imajo boljše rezultate. Kaj se torej dogaja? Več ženske, več ženske diplomiranih. Naši rezultati so pozitivni. Zakaj nismo prisotni? Uh, Strinjam se s to kampanjo uh, brez žensk ne bo o mizi. In eh, v Madridu uh, imamo uh, kampanjo, uh, ki uh, je podobne narave in s takimi uh, kampanjami bomo lahko tudi veliko dosegli. Ampak uh, potrebujemo uh, zelo jasne odločitve, potrebujemo uh, obvezno zakonodajo. Uh, To je treba zakonsko urediti. Eh, v eh, Banski smo eh, sprejeli zakonodajo, ki uvaja kvote in predsednik je rekel, da je to najpomembnejši zakon, Eh, v eh, tem mandatu. To, kaj to pomeni? To pomeni, da v Baskiji sedaj imamo eh, prisotnost žensk tako v politiki kot v gospodarstvu. Ampak enakost še ni v celoti dosežena. To. Ženske morajo biti bolj vidne. Ženske morajo biti tudi pripravljene na to, da se bodo borile za svoje vrednote, da bodo na vodilnih položajih in ne potrebujemo moških, da nam priznajo avtoriteto, ki jo imamo. Boriti se moramo vse eh, in z vsemi možnostmi, ki jih imamo na voljo. Ne smemo izgubljati čas. Eh. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Balandika, hvala lepa, gospa komisarka. Zahvaljujem se vsem udeležencem te konference. Naslednjo razpravo bo vodila gospa um, Rajntke. Prosim, upam, da bo šlo vam bolje kot meni. Hvala lepa, tudi jaz vas zelo lepo pozdravljam. Ne bomo imeli nobenih eh, premorov, kajti eh, zmanjkuje nam časa. Takoj bomo začeli s tretjo razpravo. Že ste razpravljali za vlogo žensk v medijih, eh, že ste govorili o digitalnem vključevanju žensk. Sedaj pa prehajamo k tretji razpravi, ki smo jo predvideli. Ukvarjali se bomo z zelo pomembno temo, z zelo pomembnim razvojem. Digitalni svet se eh, torej, uporabljajo zagovornice človekovih eh, pravic, feministke, zato, da se borijo za ženske pravice in pa da se po celem svetu borijo za enakost žensk. Tukaj bomo. Um, Eh, razpravljali o teh zelo močnih gibanjih. Eh, povabili smo gospoda Agmar Šumahar, ona je um, vodja uh, urada v Bruslu, direktorica za ženske. Potem uh, zelo nas zanima vaše uh, mnenje, uh, kaj se dogaja v vaših državah in uh, kaj počno uh, pri vas doma zagovornice človekovih pravic z uporabo digitalnega sveta. Zdaj torej začeli bomo za gospo Šumahar. Naj vas opozorim na to, da bomo uporabljali uh, slido. Uh, imamo za vas dve vprašanji. Prosila bi vas, da odgovorite na te dve vprašanje. Tokrat nas zanima sledeče. Koliko veste o digitalnih eh, gibanjih, ki zagovarjajo človeko, ženske pravice? Uh, In torej, prvo vprašanje, ki vam ga naslavljamo, je eh, tole. Koliko uh, navedenih žensk poznate? To so ženske, ki so vodile ženska gibanja ali pa organizacije in sicer preko medijev ali pa IKT-ja. Uh, eh, tukaj imamo Eliso Milano, Barbaro Novacko, potem imamo eno skupino žensk, uh, kjer so Alicija Garca, Patrice Kulor, uh, Opal Tomiti, potem imamo Sheryl Sandberg, Rachel Sklar, Malalo Yousafzai. In potem obstaja tudi opcija, da ne poznate nobene eh, teh uh, navdušujočih žensk. Dala vam bom nekoliko časa, da si ogledate uh, vprašanje in da nam odgovorite, eh, ampak zato boste imeli možnost tudi kasneje tekom razprave. Iti morate samo na spletno stran www.sli.do in potem morate mm, vtipkati kodo uh, hash i2vd 2018. Drugo vprašanje, ki ga boste našli. Uh, Eh, pa zahteva vašo oceno, koliko uporabnikov Facebooka in Twitterja se je odzvalo na kampanjo Mi tu in sicer v prvih 48 urah potem, ko je Alisa Milano objavila ta čivk. Torej, koliko ljudi se je odzvalo v prvih dveh dneh? 100 tisoč, 500 tisoč, milijon, 200 tisoč ali 5 milijonov, 700 tisoč? Tudi za to vprašanje velja, da boste lahko to vprašanje odgovorili kasneje tekom razprave. Zelo se veselimo vaših odgovorov. In sedaj, glede na to, da je naš čas omejen, bom dala besedo takoj gospe Dagmar Šumahar, ki nam bo povedala, kaj se dogaja na digitalnem področju, ko gre za ženska gibanja, eh, kaj se nam obeta in kateri so izzivi pred nami. Hvala lepa. Teri, hvala lepa za to, da ste to zelo pomembno temo dali na pač dnevni red. Danes vidimo veliko mobilizacijo, kar se tiče enakosti in pravic žensk. To je nacionalno, pa tudi mednarodno vprašanje. To je rezultat odločne mobilizacije ženskih feminističnih gibanj, ki si želijo sprememb in ki kličajo vlade na odgovornost. Danes ta gibanja gradijo na obstoječi digitalni tehnologiji in socialnih medijih. To je katalizator za ta gibanja socialni mediji in digitalna tehnologija se uporabljajo za udeležbo, mobilizacijo, zauzemanje, organizacijo dogodkov in tako dalje. Sedaj moramo si resnično ogledati povezave med gibanji žensk in digitalizacijo in kako bi ta gibanja lahko oblikovala gibanje žensk v današnjih časih. veliko organizacij in ljudje po vsem svetu skušajo zagotoviti enakost med spoloma. Nekateri izmed teh giben so zelo znani, drugi pa niso ravno v svoju žarometov. Veliko je aktivistov, ki še vedno skušajo vplivati na širok razpon politik zakonodajnih projektov, od tega, da bi končali nasilje na delovno mesto, do tega, da bi ponudili dostop do dela tudi ženskam, ki so v ranljivih skupinah. Slišali smo, vemo, da zdrave družbe vključujejo veliko različnih glasov, vendar pa milijone žensk po svetu morajo biti tiho. Trenutno solidarnostno gibanje mora biti točka preloma za odgovornost, za boj proti nekaznovanju in za napredek žensk tako v urbanih kot podeželskih področjih. Aktivizem mora zahtevati spremembe za tiste, ki to najbolj potrebujejo. Socialni mediji so ženskim gibanjem dali možnost, da ponovno cvetijo. Med zadnjimi škandali so ženske na socialnih medijih pozivale k boju proti nepravičnosti. Sedaj lahko podjetja, politike in voditelje kličemo na odgovornost, če je to potrebno, bolj kot kadarkoli. Običajni ljudje lahko naredijo razliko, še prav posebno, kar se tiče enakosti med spoloma. Poleg tega pa je hashtag zelo pomemben. Tako ljudje čisto enostavno stopajo v razprave, istočasno pa tudi se skupaj nadzorujejo. S tem osvetlimo pereče vprašanja. trajnostni cilji, kar se tiče do leta 2030, nudijo ključno priložnost, da zmanjšamo rastočo digitalno neenakost in da konkretno posredujemo. Vendar pa, brez še več investicij, tvegamo, da bodo tehnološke spremembe še večale razlike Sedaj pa nekaj primerov, kaj se dogaja. In prosim, to seveda ni zaključen seznam. Govorili smo že o mitu, tako da o tem ne bom več govorila. Ampak, da povem to, ženske so dobile platformo, da se izpostavijo, da pokažejo, kako so se ženske morale zoprstaviti spolnemu nadlegovanju. Nadalje. Sheryl Sandberg je začela svojo kampanjo za to, da bi krepila vodstvene sposobnosti pri dekretih. Potem smo imeli Pink Sticks kampanja, ki cilja na proizvode, ki uporabljajo stereotipno vlogo za ženske in za mlade ženske in dekleta. Tukaj se želimo boriti proti stereotipom, ko želimo zajeti na našo stran tudi zasebni sektor, kar se tiče oglasovanja na politični plati, pa smo arabski pomladi v Egiptu videli ponomočenje. Oktobra 2011 smo začeli tudi s pomočjo pri ozaveščanju žensk v Egiptu prek eh, spletnega sistema načrtovanja. Pa tako smo imeli hashtag Bring Back Our Girls v Alžiriji In mislim, da potrebujemo še veliko takih kampanj Bring Back Our Girls, ker še nismo tam, kjer bi že si želeli biti. Imamo še druge kampanje na zdravstvenem področju. 2017 smo imeli hashtag Women's March, ki je združil zelo veliko protestov na vseh celinah. Imeli smo tudi Time's Up, pa potem hashtag spotlight violence, nova pobuda za, ne, za konec nasilja, globalno gledano. Prav tako imamo danes za praznovanje mednarodnega dneva žena hashtag time is now. Zdaj moramo ukrepati. Ne smemo čakati na jutri in moramo graditi na tem, kar smo storili že v preteklosti. Prav tako pa je potrebno to vključiti tudi moške in to sem slišala že v prejšnjih omizih. He for she kampanja, ki tudi krepi in pomaga pri dosegi enakosti med spoloma. Prav tako smo razvili časovni razpored glede glavnih dogodkov, glede enakosti med spoloma. To je bilo nedavno objavljeno. Resnično si želim, da si to pogledate. Na koncu imamo še zadnji menik. Gre pa za digitalni aktivizem in o tem govorimo. To želimo okrepiti. Ta digitalni aktivizem, ki seveda mora podpirati, biti podprt tudi s tem, kar se dogaja offline. Sedaj pa izzivi, kot je dejala Terry. Najprej ženske pogosto nimajo enakega dostopa do interneta. Slišali smo že to danes, tako da podrobnosti ne bom šla. Vendar pa ne moremo dopustiti, da bi enaki izzivi, ki jih imamo v realnem svetu, bili prenešeni v digitalni. Pazljivi moramo biti, da če smo vključeni v kampanje prek spleta, da smo dejavni tudi izven spleta, da ne zanemarimo tega dela. In potem naj zaključim. Nasplošno, seveda, je agenda za inovacije in krepitev dostopa deklet in žensk do IKT sektorja nekaj, kar ima velikanski potencial, kar se tiče dostopa do informacij, boljšega izobraževanja, komercialnih priložnosti, dostopa do zdravstvenih storitev ali finančne odvisnosti. In predvsem zato, da se krepi gibanje za enakost med spoloma. Krepiti je potrebno glasove ženske. In trenutek je pravi sedaj, v času digitalizacije. Sedaj pa si želim slišati vaše pripombe, zgodbe, zamisli. Želim vam lep dan žena in lepo leto žena. Thank you very much for this very, uh... Hvala lepa za ta začetek razprave, za to, da ste tudi navedli nekaj močnih gibanj, ki so spremenili našo družbo v zadnjih letih. Tako, sedaj pa dobijo besedo poslanke in poslanci za vprašanja, pa tudi seveda pripombe. Najprej Portugalska, Germana Roha, prosim, beseda je vaša. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de Hvala lepa. Najprej bi rada izpostavila, da je ta tema in ta razprava zelo pomembna za Portugalsko, da ima tudi, tudi aktualno vrednost za Evropo in svet. Gre za vlogo in pomen novih tehnologij, novih socialnih medijev. To moramo okrepiti in seveda okrepiti vlogo žensk pri tem. IKT to so instrumenti za spremembe družbenega, socialnega življenja po vsem svetu. To odpira moškim in ženskam pot do dostojnega dela in več produktivnosti. Potencijal na tem področju je velikanski v Evropski uniji, še zdaleč ni izčrpan to zadeva še prav posebno ženske. Imamo dokaze, da obstaja velikanski razkorak med ponudbo in popraševanjem. Januarja 2018 je bilo objavljeno poročilo, ki pravi, da 20 tisoč delovnih mest v tem sektorju do leta 2020 ne bo zasedenih. IKT na portugalskem so ženske premalo zastopane, tako v izobraževanju kot na trgu dela. 2016 so bili moški diplomanti veliko bolje zastopani kot ženske. Ženske samo nekaj več kot 22 odstotkov na področju tehničnih ved. Uprava upravljanje v podjetjih, tukaj je že samo 5 odstotkov. Zato moramo razmisliti o tem, zakaj je tako, da ženske na tem področju še vedno predstavljajo manjšino na področju IKT, e kljub dobrim možnostim in dobrim plačam. Mislim, da moramo to podobo spremeniti nujno. Um, Hvala lepa. Sedaj pa nizozemska. Judy Tila, prosim. Ja. <laughs> Hvala lepa. Še enkrat. Hvala lepa za zanimiv dogodek in hvala lepa tudi za to, da ste omenili Sheryl Sandberg. To mislim, da je velika vzornica in upam, da bomo dobili tudi je kakšen evropski ekvivalent. Morda bi lahko Lego omenili kot podjetje, ki ima eh, dobre vzornice, naprimer astronautke. Govorimo o stereotipih. Potrebno bo odstraniti stereotipe, vendar pa seveda tega ni možno storiti stotstotno. Kar pa lahko storimo, pa je, da dodajamo pozitivne stereotipe in jih uporabljamo še prav posebno v tem digitalnem obdobju. Kaj ti ženske so dobre komunikatorke, to je stereotip, ampak je pozitiven. So pametne, inteligentne, izobražene, dobro delujejo v ekipi, sodelujejo za sprejemanje. Ti stereotipi bi lahko, bi lahko bili uporabljeni za to, da bi podajali bolj pozitivne izjave. Torej, moramo se združiti tudi z moškimi in zakričati, da nas bodo slišali. Ko govorimo o glasu na nizozemskem, omenjali ste nekaj primerov digitalne revolucije, tako rekoč, na nizozemskem smo lani imeli parlamentarne volitve in imeli smo gibanje Vote for a Woman čez dva tedna bomo imeli lokalne volitve in spet imamo gibanje Vote for a Woman, glasujte za žensko. Nekateri želijo to storiti, vendar pa potem glasujejo za prvo žensko na listi. Prva ženska na listi bo tako ali tako že izvoljena. Če pa glasujete za žensko, ki je pod ocenjenim deležem glasov, ki jih bo stranka dobila, potem lahko pomagate. In to se je zgodilo prek Facebooka, Twitterja, LinkedIna, vote for a woman je res postalo gibanje in več žensk je bilo izvoljenih v parlament. Samo za primer. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa tudi za ta primer. Mislim, da je to dobra praksa tudi za druge države. Še enega imamo. Gospa Roden Kranih iz Nemčije, prosim. Um, Hvala lepa. Še enkrat bi rada se dotaknila tega, kar je povedala gospa Schumacher. Vsi ukrepi žensk v zadnjih letih. V bistvu pa je obžalovanje vredno, da smo imeli te pohode leta 2016 v ZDA, kjer so razmere za ženske politično gledano zelo težavne. Bila sem tudi na konferenci ZN o pravicah žensk in to kar nekaj let, smo videli diamet, diametralen razvoj dogodkov. Po eni strani je tema izobraževanje, še prav posebno za mlade ženske v Afriki, imela vse čas pozitiven trend. Potem pa je IS seveda vse uničil. Jasno je, da je izobraževanje ključ do uspeha in tako dobijo ženske možnost, da same opravljajo svojim življenjem. Tukaj je potrebno še veliko postoriti. Tudi vrh G20 je sredstvo, ko bi se ženske globalno lahko združile. Te internacionalnosti ne smemo spoštovati samo enkrat na leto 8. marca, ko to počnemo v Bruslu in tudi druge. Sem članica ne samo odbora za družinsko politiko, temveč tudi bar za evropsko politiko in tukaj se moramo bolje povezati, kajti samo tako lahko našim hčeram dajemo prihodnost v digitalnem, pa seveda tudi realnem svetu. In pri tem želim sodelovati. Hvala. Äh, Hvala lepa. In sedaj vam vračam besedo, gospa Šumacher, da odgovorite na to. Mislim, da je tudi čas, da si pogledamo rezultate naših vprašanj lahko to dobimo? Vprašanje najprej o tem, koga ljudje najbolj poznajo. Začnem z vrha. Ali sem Milano, je bila že omenjena. To je ena pobudnic gibanja Mi tu. Potem Barbara Novacka, ki je bila zelo pomembna za črni protest na Polskem, za pravico žensk pri spolni reprodukciji še prav posebno, potem ricogarco pa tri skolorsni tometi, potem še Sandberg, ki je bila že omenjena, to je omenjena gospa Schumacher, s hashtagom Linin, potem Rachel Sklar, ki je ustvarila hashtag Change the Ratio in potem na zadnje, pa seveda ne, nepomembna, je Malala, ki je ustvarila gibanje hashtag We are silent. Je pa tudi zelo pomembna aktivistka, še prav posebno za pravice žensk, ko na področju izobraževanja. In drugo vprašanje. Koliko ljudi je odgovorilo viralne kampanje MITU v 48 urah? večina je menila, da je bilo samo 1,2 milijona ljudi. Dejansko pa jih je bilo 5,7 milijona, ki so v dveh dneh se odzvali na ta čivk. Torej spet vidimo, kako pomembno, močno orodje so lahko socialni mediji za tudi pravice žensk. In potem najbolj popularno vprašanje, kaj lahko storimo, da podpremo gibanja žensk, ki jih vodijo ženske, ki upravlja medije in IKT. To je morda nekaj, na kar lahko odgovorite tudi vi, gospa Šumahar, ko boste odgovarjali na posredovanje iz dvorane. Prosim. Hvala lepa. Kar se tiče Sheryl Sandberg, Evropska zornica, to bi bilo odlično, upam, da se bo to zgodilo. Prav tako mi je všeč pripomba, da si pogledamo bolj pozitivne plati stereotipov in to uporabimo veliko bolj radikalno. Istočasno pa mislim, da moramo se lotiti tudi stereotipov v medijih. To lahko ima vpliv na družbo, če ženske predstavljamo drugače, kot jih pogosto sedaj. Enako velja za moške. Ko vidim moškega, ki lika, lahko to naredi veliko razliko. Kajti zelo pogosto ženske upravljajo taka gospodinska dela. Kar se tiče komisije o statusu žensk, bomo v New Yorku, pripričan sem, da bo veliko izmed vas tudi na slednjih dveh tednih v New Yorku. Tema pa so ženske na podeželju. Upamo, da bomo prišli do odločnih zaključkov kot je tem govorila tudi gospod Kranjih, vendar pa to ne bo enostavno pot. Tako da moramo vsi združiti sile. Kar se tiče glavnega vprašanja, da, mislim, da je potrebno biti dejaven. Vsi moramo biti dejavni. Skoristimo spletne pa tudi nespletne priložnosti, da so vlade poklicane na odgovornost in tudi drugi akteri, da izražimo naše želje, zahteve, da skupaj gradimo boljšo družbo. Wonderful. To je čudovito sporočilo za zaključek tega tretjega omizja, kar se mene tiče. Hvala lepa, Dagmar Šumaher, pa tudi sem vam za vaše pripombe vprašanja. V zadnjih stoletjih smo videli, da lahko dosežemo veliko napredka, tako online kot offline pa tako pa tudi vidimo, da so še vedno napadi na predvse žensko v EU globalno in da bomo potrebovali vsa urodja, da se borimo proti temu in da napredujemo pri agendi za pravice žensk in se borimo za enakopravne družbe. Hvala lepa, gospa Šumahen, hvala lepa sem vam. Tako, sedaj pa dobi besedo kolega podpredsednik Papa Dimulis za zaključne besede. Eh, današnje konference. Hvala lepa. I was informed that uh, I could speak in my mother language in Greek, so I... Obvestili so me, da lahko govorim tudi grško, zato bom izkoristil to priložnost. Prosim, uporabite slušake. Hvala lepa. Sem torej Papa Dimulis, podpredsednik Evropskega parlamenta. Ena izmed mojih pristojnosti so tudi vprašanja enakosti med spoloma v Evropskem parlamentu. Še prav posebno sem počaščen danes, kajti zdi se mi, da ko pozivamo k enakosti med spoloma, to seveda ne zadeva samo žensk, temveč prav posebno moške, ki so odprtega duha in menijo, da je dobro za družbo, če dosežemo enakost med spoloma. Pa tudi, da se znebimo diskriminacije po študiji OECD je zato, da bi dosegli popolno enakost, če bomo nadevali po tej poti, na kateri gremo, potrebnih 169 let s tem tempom. Torej, jasno je, da toliko časa ne smemo čakati in ne moremo čakati. Da bi dosegli enakost hitreje, moramo storiti več. Nekdo je dejal, poznamo študije, poznamo podatke, ampak potrebno je kaj ukreniti glede tega. V Evropskem parlamentu to skušamo narediti. Če primerjamo razmere dan danes, preteklost, da smo naredili kar nekaj pomembnih korakov naprej. Ne želimo si seveda nadaljati tako, kot običajno želimo se dotakniti ciljev, ki so v prihodnosti, ne pa se dotikati preteklosti kaj moramo doseči, kaj vidimo, da je potrebno postoriti še kar precej. In kot je to išlo iz razprave, veliko dela ne pomeni samo zakonodajno delo, ne pomeni samo implementacijo zakonodaje, to ne pomeni samo stvarjanje pravil in predpisov. Mi ti moramo tudi učinek na ljudi, skoreniti moramo stereotipe. 36 odstotkov v Evropskem parlamentu je poslank, tudi predsej jih je v predsedstvu, 50 odstotkov članic odborov je žensk. Če pa gremo više vodje političnih skupin, pa imamo samo eno žensko in eno sob predsedojočo. In če gremo v na predsednike, sedaj je predsednik je moški, prejšnji je bil, pred, je bil moški, torej veliko dela je, postoriti, je potrebno postoriti tudi v Evropskem parlamentu. Potrebno je nadaljevati s sodelovanjem tudi z nacionalnim parlamentom in nevladnimi organizacijami, civilno družbo in različnimi raziskovalnimi instituti, ki nam veliko pomagajo. Najpomembneje pa je, da smo odprti za boljše stiko, stike z družbo. Zdaj sem šel malo ven iz dvorane in sem se srečal s 350 učenci. Spregovoril sem jim o njevo žena in rad bi tudi vam podal sledeče sporočilo. Dekleta, ki so bile navzoče, so bile prave borke. Borke, kar se tiče tega, da želijo veliko doseči v življenju in da resnično dosežemo enako pravnost družbe tudi fantje pa so jih podpirali, saj so dejali, da je to dobro za družbo kot celoto. Potrebujemo družbo brez diskriminacije, nismo vsi enaki, različni smo vsi. In iz tega razloga je namen raznolikosti in enakosti ta, da to združimo, vse se to da. To sem želel povedati, bom kar končal. Naj torej še enkrat vam želim vse najboljše, hvala lepa in želim vam tudi prijetno kosilo. Hvala lepa. Podpredsednik Papadimolis, sama sem Mary Hannibal, sem ena od podpredsednic odbora in moja naloga je, da se zahvalim vsem. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v mizih in vsem poslankam in poslancem, ki ste sodelovali. To je bil fantastičen dogodek. Hvala lepa vsem iz nacionalnih parlamentov, ki ste prišli v Bruselj za ta današnji dogodek. Veliko je potrebno še postoriti, kot je dejal podpredsednik. Je to, kar moramo storiti sedaj, je, da uporabimo to, kar smo se naučili danes, gremo naprej in nadaljujemo na naši naporni poti izboljševanja enakosti med spoloma, tako da bodo na koncu moški in ženske resnično enakopravni. Imeli smo zelo koristne razprave danes. Upam, da boste to odnesli domov. In resnično bomo storili vse, kar lahko, kar je naše moči v Evropskem parlamentu. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli. Hvala lepa vsem, ki ste organizirali ta dogodek in želim vam čestitati ob mednarodnem dnevu žena.